Schönen guten Morgen. Dobro jutro. Mislim, da lahko začnemo. Sklepi sestanka koordinatorjev eh, so na eh, kopijah, ki ste jih prejeli. Če ne boste imeli nobenih ugovorov do 12.30, potem bodo sprejeti sedaj pa eh, steber, te, eh, četrti steber železniškega paketa, priporočilo za drugo branje. In najprej je na vrsti interoperabilnost. Najprej bomo preverjali. Glasujemo. Mislim, da je zaenkrat še v redu. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Vse je v redu. Sedaj pa uh, glasovanje o interoperabilnosti. Gospa Sender, izvolite. Gospod predsedujoči, V smislu dobrega sodelovanja sem želela, če tudi eh, se včeraj koordinatorji v zvezi s tem niso nič odločili, ampak spričo tega, kar eh, je izrazila gospa Bilbao in moja politična skupina, bi rada Eh, najprej izrazila zahvalo moje lastne politične skupine, ki je podprla moje predloge sprememb, ampak tudi v smislu boljšega odnosa do sveta in pa upanju, da bo komisarka bolj zdržala svojo obljubo in prišla v parlament za varnostnim svežnjem eh, na področju železniškega prometa, bi torej rada umaknila svoje predloge sprememb danes. Seveda pa v upanju, da se bo svet držal svojih eh, obljub in pa da bo vse delovalo v tem smislu. Sicer si ne bi storili nobene eh, usluge. Kot rečeno, v tem smislu umikam svoje predloge sprememb. Hvala lepa. Sedaj pa končno glasovanje, to bo poimensko glasovanje. Glasujemo. Oh. Ah, da gik. Oh, hier. In favor? Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 7, 38 za, 3 proti, 2 vzdržana. Sprejeto. Iskrene čestitke, gospa Bilbao. No. Das nächste. Naslednje glasovanje, varnost na železnici, glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 4 proti, 2 vzdržana. Tudi to je sprejeto. Ja, zahvaljujem se poročevalcu. Ste svobodni človek v svobodnem svetu. Potem eh, agencija za železniški promet, glasujemo. Konec glasovanja. strani 30 za, 2 proti, 2 vzdržana, prav tako sprejeta. So. Dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Naslednje glasovanje, sporazum med EU in Makao o nekaterih vidikih zračnega prevoza. Tudi to je poimensko glasovanje.

möchte eine kurze Vorbemerkung zu Punkt 3. Dovolite pripompa v zvezi s točko 13. Tukaj bomo v okviru našega pregledbenega dela pregledali izvedbena pooblastila komisije in sicer cef na področju prometa. Pri teh okrepih gre za letne delovne programe leto 2016 za izvanje cefa na prometnem sektorju gre tudi za uh, prispevek Evropske unije k instrumentom financiranja in pa uh, pridobivanje sredstev na področju sinergij promet energetika. Pa počakajmo še malo. So, Gesine, jetzt bitte ich aber um Ruhe. Prosim vas za pozornost. Gre torej za letni delovni program za izvajanje CIFA na prometnem sektorju, gre za prispevek EU k instrumentom financiranja. pa za uh, pridobivanje sredstev na področju uh, sinergije prometa in pa za revidiran večletni program za finančno podporo projektom. Preverjanje osnutkov komisije je za nas, poslance, seveda zelo pomembna naloga zlasti uredba CIF e je izredno pomembna zakonodaja za naš odbor. Naša naloga je, da preverjamo, kako komisija izvaja pooblastila, ki smo jih mi kot zakonodajalci prenesli na njo. Uh, eh, newsletter uh, poroča o uh, sklepih in uh, veselim se, da je z nami tudi predstavnik Evropske komisije, ki bo sedaj poročal o stanju dogodkov. Gospod Olivier Onidi, izvolite, beseda je vaša in še enkrat lepo hvala, da ste danes z nami. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, za ta uvod. Hvala lepa tudi za eh, glasovanje o tehničnem stebru četrtega železniškega svežnja. Eh, upam, da bo zelo kmalo sledil tudi tržni svežen. Kar se tiče CES, se boste gotovo spominjali, da smo, leta 2000, da smo se 2015 uh, zavedali k 13 milijardam evrov za 263 sporazumov o nepovratnih sredstvih. Kakšno je stanje uh, programov? tako da dobite kontekst o, o spremembah štirih delovnih programov, ki jih imate sedaj pred seboj. Ravno smo zaključili z drugim pozivom za predobivanje sredstev. Torej 16. februarja je bil uh, ta postopek zaključen. Zelo jasno je, da imamo uh, veliko preveč uh, prijavljenih. Za to smo namenili 7,6 milijard evrov, 1,5 pod splo, v splošni ovojnici in 6,5 eh, v eh, kohezijskem eh, ovojnici. Uporabili bomo vse, vsa finančna sredstva, ki so na voljo. To pa pomeni, da ne bomo imeli veliko manevrskega prostora v prihodnjih letih, razen če bomo sprejeli nekaj aktivnih odločitev in te vam eh, bomo v kratkem predstavili. Pred seboj imate torej štiri delovne programe. Eden je letni delovni program eh, za različne stvari, to je prvi eksperiment, ki je možen v skladu za novo pravno podlago za CEF. To je bilo zelo pomembno tudi parlamentu, Tukaj gre za to, da poskušamo sponzorirati projekte sinergije med eh, prometom in energijo. To je torej prvi delovni program. Drugi delovni program je letni delovni program za promet. Tretji je eh, letni delovni program za uh, dolžniške instrumente, to gre preko Evropske investicijske banke. Potem pa imamo še večletni delovni program, kjer se odločamo o dejavnostih, ki jih bomo podprli. Konkretno to vodi k dvema dodatnima eh, pozivoma k eh, predlogom. To bomo sporožili jeseni tega leta. En poziv, to je sinergijski poziv, tukaj gre za sinergijo med energijo in prometom. Tukaj eh, to znaša 40 milijonov, potem drugi poziv glede prometa, to skupaj znaša 90 milijonov, 50 milijonov uh, v kohezijski uh, svežnju. To ni uh, dodatek ena in pa 40 milijonov v splošni ovojnici za dve uh, prioriteti, ki nista bili vključeni v prejšnji poziv, ki se je ravno zaključil. Tukaj gre za tovorne storitve in pa za, uh, hrup, uh, za železniški hrup. Tretja sprememba delovnega eh, programa nam bo omogočila, uh, da bomo podpirali 66 milijonov za inovativne finančne instrumente in sicer v skladu z CEF-ovim dolžniškim instrumentom. In potem je še četrti del, to je večletni delovni program, um, ki znaša 80 milijonov, ki so predvideni uh, zato, da bi uh, podprli dejavnosti, kot so naprimer Cezar, Ehm, eh, tovorni eh, koridori, pa tudi eh, rečni promet. Kaj to pomeni za prihodnost? Skupno bi imeli zgolj omejeno vsoto, kakšne 3 milijarde evrov do konca finančnega obdobja, 1,6 milijarde v okviru nepovratnih sredstev ampak eh, to, te finančne sredstva so eh, označena, so namenjena končnemu obdobju tega finančnega obdobja in pa imamo še 1,6 milijarde evrov, ki so bile namenjena za finančne instrumente, torej um, eh, CEFO, dožniški instrument. Iščemo različne načine za to, da bi lahko še naprej podpirali projekte. Eh, kajti sedaj vlada veliko povpraševanje. Torej pri drugem eh, pozivu smo videli, da je prijav ogromno. Dosegli pa smo tudi do, dober napredek eh, in iz tega črpamo na vdih. In sicer to velja za TNT omrežja. O tem vam tudi redno poročamo oziroma o tem poročajo TNT koordinatorji. Kakšne opcije imamo? Od naslednjega leta naprej bomo lahko uporabljali del denarja, ki ga niso uporabili eh, promotori projektov. Torej, prvi denar bo na voljo v naslednjem letu. Drugič, pripričani smo, da obstajajo dobri argumenti za to, da bi vsaj predlagali prenos denarja, ki je bil namenjen finančnim instrumentom v splošno postavko, ki nam omogoča, da namenimo nepovratna sredstva projektom. Imamo EFSI, torej instrument EFSI. In med tema dvima eh, finančnima instrumentoma obstaja določena konkurenca. V okviru večletnega finančnega okvira oziroma pregledu večletnega finančnega okvira bomo poskušali vnaprej umeni, eh, uporabiti finančna sredstva, ki so bila izvorno namenjena za eh, zadnje predhodno finančno obdobje. Torej ta denar bomo uporabili od naslednjega leta dalje. In končno, glede na velikanski uspeh pri prenosu kohezijske ovojnice, torej to je bil denar, ki je bil iz kohezijskega sklada eh, prenesen v CEF, torej ena možnost bi bila, da bi si pogledali, če bi v kontekstu strukturnih skladov ne obstajali dobri argumenti za to, da bi to znova uporabili pri umestnem pregledu večletnega finančnega okvira. In ali ne bi bilo v redu, če bi eh, se odločili za nadaljni prenos finančnih sredstev v CEF to bi pomenilo veliko razliko in sicer v tem smislu, da bi lahko predvideli poziv za predloge od naslednjega leta naprej. Eh, torej, ta poziv za, za, eh, bi, bi bil izredno zanimiv in v mislih imamo tri prioritete za naslednje leto. Prva prioriteta bi bila ta, da bi poskušali uh, Eh, namenite denar v obliki nepovratnih sredstev, ampak to bi rezervirali za eh, blending operations, torej za mešane projekte. To bi bili torej projekti, ki bi bili upravičeni do sredstev tudi v okviru EFSI-ja ali pa kakšnega drugega instrumenta. Na ta način bi ti projekti postali še privlačnejši za zasebne ulagatelje, naprimer na težkih področjih, kot je naprimer železniški sektor, kot je Cezar ali pa kot so notranje eh, vodne poti. Druga možnost je sledeča. Veste, gospod predsedujoči, da smo iskali eh, primankljive, torej manjkajoče povezave v celotnem okviru. Eh, vi ste na to večkrat opozarjali v tem odboru, dajali ste, da imamo sicer velike projekte, ampak dajali ste, zakaj se ne osredotočamo tudi na majhne eh, segmente, na majhne eh, segmente. In zato, da bi dosegli velik napredek, kar se tiče novih razpoložljivih zmogljivosti in sicer gre tukaj za železniške uh, operacije. Torej, druga prioriteta uh, bi bila lahko ta, da bi bil naš cilj ti, eh, ti manjkajoči eh, členki, členi in eh, upam, da vam bomo lahko to zelo v kratkem predstavili. In tretja prioriteta bi bila inovacija. Kajti inovacija, tukaj mislimo inovacijo v zelo širokem smislu. V mislih imamo naprimer alternativna goriva, ali pa eh, novi sistemi upravljanja prometa. V mislih pa imamo tudi mestne rešitve. Torej, mislimo, da bi tudi ta segment zaslužil nadaljno okrepitev v kontekstu novega eh, poziva k predlogom. Hvala lepa. Tudi eh, vam se zahvaljujem za vašo predstavitev. Hvala lepa, da ste bili z nami in najprej dobijo besedo koordinatorje. Markus Piper, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi komisiji za to zelo podobno predstavitev prihodnosti CEFA. V principu se to sliši zelo razveseljivo in to nas ni presenetilo, kajti vedno smo bili pripričani o uspehu CEFA. Sredstva iz CEFA se tudi izredno koristijo če nam bo uspelo, da najdemo projekte, če nam bo uspelo to povezati z inovativnimi finančnimi instrumenti in če so tu sedaj nove ideje glede tega, kako bi za malo denarja opravili najpomembnejše stvari, potem to seveda izredno podpiramo. Vendar le ostaja tu eno vprašanje za komisijo. In sicer se to nanaša na proračun 2016. In Tukaj imamo nek načelni problem. Namreč kako se vede komisija pri finančnih pogajanjih? Pogovarjali smo se o tem, da kadar imamo eh, marže eh, pri letnih pogajanjih, potem CEF dobi denar nazaj, zato da bi lahko nadomestili jamstva EFSI-ja. Eh, In torej, če so določeni manevrski prostori, potem smo se dogovorili, da bomo ta denar znova dobili na razpolago, zato da bi lahko uresničili običajni načrt CEP. V okviru pogaja, proračunskih pogajanj za leto 2016 pa se je zgodilo sledeče. Evropska komisija je zauzela pogajalsko stališče, ki ga nikakor ne moramo razumeti. Ne vnaprej povem, da je sicer v redu, da gre tukaj za 150 milijonov evrov, ki so ponovno na razpolago CEFO v letu 2016 in da je to uspelo tudi za obzore 2020. Ampak eh, obzore 2020 je dobil na danes 40 milijonov in pa še denar za eh, Kozme in Erasmus, torej nadaljne denar, najmanj 40 milijonov. In potem smo vprašali komisijo, ali bo to potrebno tudi za CIF. Smo dobili odgovor za strani komisije ne, čež da imamo dovolj denarja za projekte, ki so bili uloženi. E, tako so nam poročali. In zato zdaj nikakor ne razumem, kako eh, lahko nekdo vstopi s takšnim stališčem v finančna pogajanja, kajti vemo, da bo prvi razpis, torej 20, 12 milijard, Eh, in pa da smo dobili prošnje za 37 milijard evrov. Kako lahko komisija sedaj trdi, da ne bo, potrebno nobene, da ne bo potreben noben den, nadaljni denar za projekte CEF? E? In to nas je izredno razočaralo. Pred širimi meseci sem napisal pismo gospe Bulc in nisem prejel nobenega odgovora. Potem sem. Uh, poskuš, poskušal uh, vključiti tudi gospoda van der Kampa in pa druge koordinatorje, znova smo napisali pismo gospe komisarki in znova nismo prejeli nobenega odgovora. In sedaj bi rad vključil odbor, oziroma mi poskušamo vključiti odbor in upamo, da bomo lahko tako vplivali na eh, stališče Evropske komisije pri finančnih pogajanjih. Želimo si, da bi komisija tukaj podala nekaj več informacij, kajti nesprejemljivo je sledeče. Namreč, da je v takšni prednosti raziskovalna stran in B, da komisija prejme vprašanje, potem pa komisija pravi, da uh, je dovolj denarja za vse vložene projekte. Uh, Želel bi torej jasen odgovor Evropske komisije v zvezi z finančnimi pogajanji 2016. Ali bo komisija še vedno tako pasivno odreagirala na naše pozive ali pa uh, uh, bomo dejavno zahtevali od komisije naj, ta, naj da denar znova na razpolago? Hvala lepa. Včeraj smo govorili o tem pismu na sestanku koordinatorjev in eh, kot predsednik odbora bom eh, pismo eh, znova poslal gospe Bulc. Dominik Reket, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi za sporočilo, ki smo ga slišali. Imam nekaj pripomp. Prvič, Eh, v okviru kreditov iz CEF, mislim, da recikliranja ne smemo eh, šteti za angažiranje za delo, ki naj bi se začelo čez dve leti. Eh, tu bi morali bolj razmišljati o kohezijskih skladih oziroma preusmeritvi le teh proti eh, instrumentu za povezovanje Evrope. Mislim, da je potreba potrebno zagotoviti revizijo finančnega okvira, tu bi moral parlament eh, to zahtevati. In eh, čeprav lahko govorimo tudi o uspehu, o tem niste govorili, ampak bi lahko, koliko je bilo predlogov v primerjavi s številom izbranih projektov, eh, lahko bi govorili o dvakratniku oziroma trikratniku. Se pravi, da je tu ogromno projektov bilo vloženih, ki niso bili sprejeti in posledično niso bili financirani in to uh, pomeni, da se tudi ne bodo realizirali. Kar zadeva eh, transport, je eh, tukaj več mehanizmov eh, za vlaganje, kot je Junkerjev načrt in eh, instrument za povezovanje Evrope, ki so eh, prilagojeni za te eh, projekte. Eh, za projekte, za katere iz zasebnih skladov ne moremo dobiti denarja. Zelo dobro bi bilo eh, kombinirati oba mehanizma, tako bodo stvari bolj učinkovite in privlačne. In mislim, da nam komisija mora to jasno povedati letos ali eh, drugo leto. Mora nam jasno povedati, kakšen je odstotek iz sejf, ki je bil eh, določen eh, za te namene ali iz specialnih. A, skladov ali iz Junkarjeva načrta oziroma katera sredstva iz Junkarjevega načrta so se eh, dodala k eh, financiranju. To je zelo pomembno, kajti eh, moramo razmišljati tudi izven okviru finančnega eh, okvira, tako da bomo lahko prišli do novega mehanizma. Prav tako eh, moramo Eh, poudarjati tudi tiste finančne instrumente, ki so bili eh, ponovno oživljeni v okviru Junkerjevega načrta. Vidimo, koliko trpimo zaradi tega, ker nismo dovolj denarja namenili horizontalnim prioritetam, ki postajajo vedno pomembnejše. In ki so eh, tudi v skladu z prioritetami komisije. Gre za energijo, za eh, omrežja, za digitalni trg, gre tudi za našo zmogljivost eh, razvijanja alternativnih virov energije do 21. leta. Tu smo še šipki in mislim, da bi morali pokazati nekoliko več domišljije, ko gre za finančne, finančne zadeve. Imam vprašanje za komisijo. Ali e, menite, da vas zavezujejo priloge oziroma ali bi se e, lahko osvobodila teh prilog in bi se potem odločali za druge eh, rešitve? E, govorili ste o manjkajočem členu. Ali so to prilogi ena ali bi morali na to gledati izven teh prilog oziroma dveh ostalih prilog. Naj zaključim. Kot je rekel Marko Spiper, računamo na komisijo, da bo jasno povedala, kakšno je njeno stališče eh, in kakšna je bila realizacija pro, proračuna, kajti eh, stališča sveta niso ravno spodbudna. Eh, revizija bi bila verjetno potrebna potem bodo tu še volitve na nacionalni ravni, eh, oziroma roki na nacionalni ravni, tako da bi mogoče nekoliko pospešili te, te postopke. Eh, vedeti bi morali, v kolikšni meri so ta posojila bila eh, primerna, uspešna ali bi bilo treba kaj spremeniti in tako naprej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danke sehr, jetzt Isabella de Monte. <clears throat> Hvala lepa. Pripomba, ki so bile podane, so pozitivne. Zdi se mi, da kar je bilo povedano v zvezi s eh, prioritetami iz eh, tretjega eh, razpisa, so pač prioritete, ki jih lahko delimo. Predvsem v povezavi z možnostjo financiranja projektov tudi iz ESIA. Kaj ti Eh, namen tudi instrumente za povezovanje Evrope je tudi to, da spodbujamo ustvarjanje novih delovnih mest za rast. Mislim, da moramo eh, ciljati ravno na eh, manjkajoče člene, tako kot je pravilno povedal tudi predsednik, naprimer povezava med Italijo in Slovenijo, med Gorico, Novo Gorico, Šempetrom, kjer obstaja paradoks obstoja dveh železniških povezav, ki pa se ne križajo struktura, logistična struktura je v bistvu neuporabna, eh, čeprav bi se jo lahko financiralo iz evropskih skladov. Torej moramo imeti neko kontinuiteto med projekti, ki so se pričeli v preteklosti in ki se bodo nadaljevali v prihodnje tudi s pomočjo teh razpisov. Eh, tukaj je treba tudi ciljati na eh, notranje, torej celinske plovne poti, predvsem, če so povezane z pomorskimi lukami, kajti tudi tukaj imamo odlične priložnosti za razvoj. In vprašanje se torej glasi, glasi takole. V kolikšni meri se bo upoštevali tudi turistične eh, priložnosti pri ocenjevanju teh eh, projektov znotraj razpisa? Tukaj mislimo na tudi pomorski promet eh, in na povezave, ko gre za tovorni, tovorni promet, ampak želela bi vedeti, kako se bodo ocenjevali tudi turistične priložnosti, ki bi lahko nastale, to vse v povezavi tudi z ESI. Hvala. Danke sehr, jetzt Karima Deli. Merci, le... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Lidi, za vašo predstavitev. Imam več vprašanj. Najprej. Želela bi, da ponovno govorimo o projektu Lyon Turino. Katere so eh, proračunske postavke, eh, ki so namenjene temo o financiranju, ki je ogromno, kajti ta teden smo imeli eh, francosko-italijanski vrh. Vidimo, kakšni so stroški. Eh, bil je razpis in rečeno je bilo, da bodo stroški 8,4 milijarde evrov, cilj naj bi bil za, eh, omogočiti začetek del in odslej nam pa govorijo, da zaradi po uh, daljšanja oziroma povečanja sredstev 40 odstotkov se strani EU pravijo, da naj bi ti stroški danes se dvignili na 10 milijard evrov kar pomeni, da govorimo o inflaciji, o stroških eh, materijala in tako naprej. Moje vprašanje komisiji je naslednja. Ali je danes donos na uh, vlaganje v te vrste projektov realen? Uh, tu mislim tudi na participativno demokracijo, ne samo na finančni donos, kajti tu uh, gre za projekt, ki ga državljani iz tega območja nočejo. Drugič, kdo bo prejel te pomoči. Ali nam lahko jamčite, da boste nadzorovali evropska sredstva, ki so javna sredstva, in da ne bodo končala v rokah mafijskih združb, eh, ki bi ta sredstva uporabila za svoje interese. Potem naslednje vprašanje, gospod Niti, rekli ste, da komisija meni, da bo treba eh, preusmeriti neuporabljena sredstva. Zakaj komisija danes ne ponudi svežna, ki ga potrebujemo? Namreč gre za vzdrževanje obstoječih omrežij, zlasti železniških. Države danes še ne jemljajo resno tega vprašanja in menim, da bi komisija po kopu 21 morala ponuditi veliki evropski načrt o obnovah obstoječih eh, železniških omrežij. Druga stvar sedaj, ker govorimo o kopu 21 pa o zmanjšanju emisij CO2. Mene zanima naslednje in mojo eh, skupino tudi zanima naslednje. Ali ne, ne bi morali razmišljati tudi o fosilnih barivih, kajti ta v 21. stoletju moramo zmanjšati oziroma njihovo porabo. Sedaj spet sprašujem komisijo. Govorili ste o prenosu energije. Mene zanima, kakšna je situacija v zvezi z ekomobilnostjo in z uspodbujanjem trajnostne mobilnosti tudi v povezavi z finančnim načrtom, ki ste ga predstavili. Ali nam komisija lahko jamči, da bo uh, jutrišnja ponudba čim širša? Ne, ne vidimo vašem ponudbo tramvajo, koles in tega. Treba je nekaj narediti, očitno, in ali ta volja obstaja. Treba je nekaj narediti za novo mobilnost in trajnostno urbano mobilnost, to ne pomeni samo na električni pogon. Kakšen je vaš eh, načrt na napada, če želite, kar zadeva eh, inovacije v tem okviru? Hvala. Hvala lepa, Gezine Majsna. Hvala lepa. Kratka bom, kaj ti eh, komisija bo morala še odgovoriti na vprašanje. Rada bi se navezala na gospoda Rekija. Dominik se je izrazil zelo diplomatsko, kot se to spodobi za francoskega velikega gospoda. No, vi pa ste velika gospa, pravi eh, gospod predsedujoči. No, ta hip sem eh, projsenčanka. Torej, zame je to sledeče vprašanje. Dobila sem vtis, da je to postala tradicija, da denar jemljemo iz sefa in ga damo Epsiju seveda moramo zagnati EFSI, ampak ali moramo zato jemati denar iz CEFA? Očitno ja, zato da dobimo usna, osnovo. Ampak v prihodnih letih pa bi moral denar priti od drugot, tudi iz držav. In mislim, da smo to enostavno obšli in to se mi ne zdi prav. Kaj ti? Pri EFSI-ju imamo tudi projekte, ki se nanašajo na promet. Tu pa imamo tudi številne druge projekte in na EFSI ne moremo vplivati. Seveda je dobro, da eh, nasplošno spodbujamo ulaganja v Evropi, ampak ljubše mi je, da je denar pri CIF-u, e kajti potem je ta denar namenjen dejansko za prometni sektor in pa eh, gre denar v področje, ki me res zanimajo. Ali bomo IFSI trajno zalagali s tem denarjem, to me zanima. Ali pa je prišlo do sprememb eh, pri usmeritvi, za katero smo se dogovorili tu v odboru? In drugo vprašanje je sledeče. Ali že vemo, koliko denarja ne bomo porabili pri projektih. Razumela sem, da bo šel denar zgolj v projekte, ki se bodo do, speljali do konca in ki so prednostni projekti. Zanima me, kako je z denarjem, ki se bo stikal nazaj, ali bomo določen denar dobili nazaj, kar bi bilo v redu, ker bi ta denar namenili za prihodne projekte. Gospod Vaderkamp, moje prvo vprašanje je, naslednje. Govorili ste o e, temeljnem načelu, ki pomeni, če denarja ne uporabiš, ga izgubiš. Ampak nekoliko več moramo vedeti, kaj to pomeni praktično gledato, za katere zneske gre, kaj e, bomo lahko uporabili za druge projekte, kaj je možno ponovno vložiti. Potem, e, kakšne so prve izkušnje z EFSI? naprimer ko, eh, kopenske plovne poti in železnico. Ali bo za to kaj namenjeno, ali je vse denar namenjen samo cestnemu omrežju, ali bo kaj sredstev namenjenih tudi za plovne poti in pa za železnice. Hvala. Hvala lepa, Werner Kuhn. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi imel čisto konkretno vprašanje kako poteka realizacija čez evropejskih eh, osi skupaj z CEF-om in pa kako poteka kombiniranje EFSI-ja, eh, Junkerjevega načrta, torej ulaganje v infrastrukturo. Dobro bi bilo, če bi nam predstavnik komisije nekaj več povedal eh, o konkretnih projektih, torej kako daleč so prišli ti projekti. In naslednja točka, V preteklosti smo se dogo dogovorili z eh, avtoceste, morske avtoceste. Dejali smo, da bomo ukrepili eh, pomorski promet, torej prenos z cest na, na vodo. To je zelo pomembno tudi z vedika porabe energije. Ampak tam je bila še ena točka, namreč obremenitev prebivalstva zaradi hrupa, ki ga povzroča železnica. Tovorni vagoni so eh, tu zelo relevantni. In takrat smo se pogovarjali tudi o milijardi evrov v trialogu, ki naj, in ta denar ne bi šel na to. Sedaj pa imamo tudi nacionalne ukrepe. Eh, Naprimer v Nemčiji sedaj um, moderniziramo železnice. Zanima me, kako je to povezano z evropskimi sredstvi. Hvala lepa. Tudi sam bi rad nekaj povedal. Vesel sem, da je Evropa, da je komisija razumela, da morajo imeti prednost čezmejne povezave, zato da bo Evropa lahko rasla. To je komisija sedaj razumela. To je dobro. In uh, zelo sem vesel. Vprašanje pa je, ali komisija daje zgolj denar ali lahko morda vpliva tudi na določene projekte. Vemo naprimer, da je uh, od leta 1990 tako, da eh, so se izpusti še okrepili in sicer za 60 odstotkov. Eh, pri prometu so emisije narasle, pri industriji pa smo emisije celo omejili. Ampak eh, treba je te projekte izvajati tako, da bomo zasledovali tudi okoljske načrte. Berlin, Breslav. Konkretno vprašanje imam. Breslav je kulturna predstavnica Evrope in pa železniška povezava je bila tik preden se je to začelo uh, zaprta. Po eni strani uh, je Evropa, torej uh, Evropsko prestolnico, uh, izolirala oziroma pretrgala poti in po drugi strani je tako, da manjka 50 km uh, ele, elek, elektrifikacije. Vedno govorimo o, o električnih uh, motorjih, električnih avtomobilih in tako naprej. Ampak 50 km železniške proge ni opremljenih z elektriko. Ali bi lahko komisija pripričala nemško vlado? Eh, da ne to stori. Zakaj ne rečete, da dobili boste denar in eh, imamo še druge primere. To bi združilo dežele, to bi nas približalo našim okoljskim ciljem in potem bi lahko komisija rekla, dobro, iz Evrope, od Evrope boste dobili eno milijardo evrov za nek nacionalni projekt, ampak samo, če boste imeli pred očmi tudi neko evropsko dodatno vrednost. Lyon, Turin ste že omenili. Vemo, kako so eksplodirali stroški. In tudi eh, odbor za proračunske nadzor se bo s tem ukvarjal. Ampak ali ima komisija tukaj možnost, da reče, dobro, vemo, da bo to trajalo vse 30 let izgradnja tega predora. Ampak, če saniramo določene proge, kako visoke so stroške, kako hitro bo to šlo, kako učinkovito bo to in kakšna bo potem sploh razlika pri hitrosti? Ali lahko Evropska komisija vpliva na to? Storite to. Če to storite, kako se bodo na to odzvali? Kajti po mojem mnenju je tako, da. Na področju prometa veliki projekti tukaj nimajo nobenih koristi. Tukaj imamo velik bančni lobby, Kako se na to odziva komisija? Ali vam lahko Evropski parlament pri tem pomaga, zato da se bomo skupaj borili za uh, evropsko dodano vrednost in da bomo ustavili tudi podnebne spremembe? To so bile torej moje vprašanja in sedaj imate možnost, da na ne odgovorite. Izvolite. For, for many... Najlepša hvala za toliko vprašanj, ki so dokaz uh, vašega kontinuiranega zanimanja za ta zelo pomembni instrument. Najprej gospodu uh, Petru se moramo upravičiti. Žal nisem videl niti prvega, niti drugega pisma, ki je bilo poslano komisiji. Če bi bili tako prijazni in mi poslali kopijo neposredno, bom naredil vse, da boste dobili tudi odgovor. Tega pisma res nisem videl in prav gotovo vam bomo na to pismo tudi odgovorili. E, k, eh, kar se zadev, kar zadeva. E, enačbo financiranja CEF je neverjeten uspeh. Res je, bi to uspešni instrument in nikoli ne bo na razpolago dovolj evropskih sredstev. Če bi, če vam je eden od naših kolegov dal napačno tis, da je denarja dovolj, potem vam moram reči, da temu res ni tako. Res nam primankuje dodatnih sredstev za ta instrument. Ta instrum, instrument je izjemno uspešen in eh, predvsem za kohezijske eh, države. Nikoli v preteklosti nismo tako hitro in tako učinkovito namenjali sredstev za projekte in pa eh, upravljali projekto v kohezijskem delu. V prvih državah, ki bodo pokazale eh, vrednost tega transfera. Torej, prve države, ki bodo pokazale, kako učinkovit je bil ta instrument, so kohezijske države. In to moramo imeti pred očmi, ko razpravljamo o umestnem pregledu finančnega eh, okvira. Drugič, E, to recikliranje oziroma ponovna uporaba sredstev, ki niso bila uporabljena, tega ne moremo šteti kot za dodatna sredstva, ampak to pravilo, ki se bo prvič uporabilo letos, bo, upamo vsaj, omogočilo, da bomo okrepili, izboljšali in povečali celoten razpoložljivi eh, proračun za naslednjo leto. Zelo strogi bomo. Skušali bomo doseči, da nam bodo vsi avtori projektov eh, oziroma izvajalci projektov dali vse potrebne podatke eh, o projektih, tako da bomo lahko zagotovili čim več sredstev. Kar pa zadeva možnost uporabe nepovratnih sredstev za to, da bi omogočili, da bi prometni projekti postali privlačnejši za zasebne investitorje in da bi na ta način zagotovili največjo prepoznavnost eh, in pa tudi črpanje iz EFSI-ja, mislim, da gre tu za realno vprašanje. Prav eh, gotovo je to ena od stvari, ki jih bomo vam predlagali. Seveda ne gre za to, da bi vsa razpoložljiva sredstva sedaj združili v EFSI. Ne, gre za naslednje. V največji možni meri bomo poskušali maksimirati eh, uporabo sredstev EFSI-ja za, za transportne projekte, torej prometne projekte, ampak to so visoko tvegani eh, projekti in vsak prispevek v obliki nepovratnih sredstev pa izboljša privlačnost takih projektov. Eh, gospod Rike, dal vam bom seznam primerov. pri katerih smo že eh, uporabili tako dodatno financiranje, kjer smo že uporabili nepovratna sredstva, tako da eh, smo omogočili zelo obsežno financiranje, naprimer financiranje pristanišča v Kaleju. O tem je bila sprejeta odločitev lani. Horizontalne eh, prioritete, to je zelo pomembno vprašanje, ki ste ga omenili. To je tudi področje, ki dokazuje, kako oziroma koliko denarja bi potrebovali, da bi lahko izvajali več dejavnosti v vseh novih inovativnih oblikah mobilnosti. Trudimo se po svojih najboljših močeh, da eh, sprejmemo čim več takih projektov. Rezultate vam bomo predstavili konec, junija, eh, konec maja, začetek junija in videli boste, da imamo krasen portfelj zelo privlačnih projektov v urbanem okolju, o alternativnih gorivih, potem eh, o novih eh, sredstvih mobilnosti. Žal teh vseh ne bomo mogli financirati zaradi premalo denarja. To je prav gotovo prioriteta za nas ki bo tudi ostala naša prioriteta, ne samo letos, ampak upajmo, da bo to prioriteta, ki jo bomo lahko vključili v razpis za naslednje leto. Kar zadeva priloga. Priloga je priloga, uredba je uredba, tu ne moram jaz nič spremeniti, ampak lahko naredimo vse, kar nam uredba omogoča. To, kar bi lahko uporabili za celovito omrežje, tu imamo še precej fleksibilnosti. To je še precej možno narediti. Seveda se je treba osredotočiti na manjkajoče eh, člene, čezmejne manjkajoče člene. Trenutno izvajamo analize prioritet, rezultate bomo upoštevali in seveda bomo eh, upoštevali tudi omejitve zneskov z aneksom. Vprašanje gospoda Monteja, kar zadeva, eh, gospe Monte, kar zadeva učinek na gospodarstvo na splošno, ona je govorila o turizmu. Večina projektov, ki jih dobimo, eh, spremlja tudi analiza prednosti in slabosti. S tem želimo pokazati, je, kakšna je korist projekta za gospodarstvo, za regionalni razvoj in turizem je prav gotovo eden pomembnih vidikov eh, takih projektov. Eh, Lyon, Torino, eh, veliko eh, interesa je vzbudil ta projekt. Zelo bi bil razočaran, če ne bi bili tega omenili. Eh, dobro poznate, kakšen je način financiranja. Tukaj gre eh, tudi za. Eh, učinek uredbe na to financiranje. Trenutno smo rezervirali približno 800 milijonov za Lyon Torino. Vi in drugi ste izrazili toliko zanimanja za ta projekt in vam lahko garantiram, da je to projekt, ki je najbolj revidiran od vseh projektov, kar jih imamo. Vsa možna sredstva nadzora uporabljamo in obstajajo prav tako projekt zelo pazljivo spremljamo. Gledamo, če ni prišlo do preseženih stroškov. Trenutno ni prišlo do tega, da bi bili predvideni stroški preseženi. Spremljamo pa projekt tudi na podlagi drugih kriterijev. Recimo eh, na podlagi kriterijev, ki določajo črpanje sredstev To je tudi prvi projekt, ki nam bo omogočil reciklirati v narekovajih nekaj sredstev iz drugih eh, projektov. E, in nekaj tega, kar eh, gospa eh, Deli pričakuje, bo na razpolago tudi za projekte, kot je Leon Torino. Kar pa zadeva vzdrževanje, tega pravna podlaga ne omogoča. Če bi želeli, da financiramo vzdrževanje, to po cefu ne bo mogoče. Delo poteka tudi v sodelovanju s kolegi, ki se ukvarjajo z regionalno politiko. Želeli bi, da se njihovi instrumenti eh, uporabijo za uh, oživljanje, ne za vzdrževanje, ampak uh, za oživljanje plovnih poti in pa železniških omrežjih. Rekli ste, da bi morali ponuditi uh, načrt za oživljanje teh poti. Koordinatori se ukvarjajo s tem delom, vključujejo tudi veliko elementov, ki bodo koristni za nas, skušajo tudi oceniti, kakšne so potrebe, tako da bi na podlagi tega lahko pripravili v bližnji prihodnosti tudi predloge. Kar pa eh, zadeva eh, goriva oziroma alternative in alternativna goriva. Če bi imeli več denarja, bi lahko ponudili več eh, rešitev za iskanje te vrste alternativnih načinov prevoza. Komisija vam bo kmalo predstavila svoje zamisli, ki jih imamo v prihodnem sporočilu o dekarbonizaciji prometa. Tam bodo tudi določene informacije o eh, financiranju, pa tudi nekaj elementov rešitev o tem, kako očistiti našo infrastrukturo, kako zagotoviti, da bo eh, infrastruktura bolj čista. Imeli bomo tudi dneve TNT in to bo prav gotovo eh, ena najpomembnejših tem. To je ten, eh, dnevi TNT eh, bodo v Rotterdamu. Naj govorim gospe Majsner. Eh, promet je uspeh v okviru EFSI. Napak bi bilo trditi, da smo uh, eh, obogi rod, uh, sorodnik EFSI-ja. Več kot deset uh, prometnih projektov predstavlja več kot 30 odstotkov vseh projektov za EFSI. To je bil največji možni znesek za določen, za konkreten sektor. Vse trudimo in upajmo, da bo to tudi tako ostalo. Zato pa Eh, potrebujemo več eh, nepovratnih sredstev, tako da bomo lahko vključili tudi nekaj prioritetnih projektov za financiranje v EFSI. Ne morem se eh, ponovno izmisliti kriterijev za upravičenost za EFSI. Veste, da smo ta boj izgubili. Nekaj teh kriterijev smo skušali usiliti, ampak niso bili sprejeti. To, kar lahko storimo, pa je, da koordinatorji z Evropsko investicijsko banko pripravimo take projekte, ki so za nas prioritetni. Lahko vam povem, da sistematično delamo na vseh koridorjih, zato da bi zagotovili, da bomo eh, imeli zagotovljeno financiranje iz EFSI-ja za prioritetne projekte. Eh, hrup, gospod Kun. V naslednjem razpisu bomo imeli 20 milijonov namenjenih zmanjševanju hrupa pri železnici. Upam, da bomo v naslednjih letih našli tudi dodatne zneske. Ampak rešitev ne bo prišla samo iz financiranja, ki ga zagotavlja EU. Nekaj držav članic je sprejelo zelo o, eh, pogumne in ambiciozne korake na področju financiranja, ki so korisni in lani, konec leta, smo jasno predstavili svoj prestop. Naš prestop pomeni naslednje. Omogočiti eh, eh retrofitiranje vseh, eh, vseh oziroma ob, ob, obnavljanje vseh starih eh, vagonov kajti zastaranje je zelo akutno v nekaterih delih Evropske unije. Naš predlog bo tehnični predlog, kajti gre za tehnične standarde interoperabilnosti, ampak četrti svežen, železniški svežen, ki ste ga ravno ga potrdili, bo omogočil tudi. Naknadno upravljanje celotnega voznega parka vagonov za eh, 21. in 22. leto oziroma do tega leta, do takrat bodo vsi naknadno popravljeni ti vagoni in, oziroma naknadno upremljeni in eh, nekateri, ki pa ne bodo, bodo pa lahko eh, vseeno uporabljali omrežje. In gospod predsedojoči, manjkajoči člen za zaključek. Natančno moramo ugotoviti, kakšna točno je situacija. Nadaljevali bomo tudi na podlagi dela, ki ste ga vi osebno začeli, delali bomo tudi na podlagi študij, ki jih je izvedel parlament v prejšnjih letih. Upajmo, da bomo eh, junija letos eh, v okviru dnevo TNT, eh, upajmo, da bomo takrat lahko predstavili rezultate o vseh manjkajočih členih, ki jih bomo pregledali in upam, da bomo lahko osredno Eh, eh, fokusirali tudi naš eh, razpis, tako da bodo možni ustrezni ukrepi, ki bodo omogočali premostiti te praznine oziroma manjkajoče člene. Imel bi še eno vprašanje. Torej, pri velikih projektih ne gre zgolj za Leon Turin. Lahko bi omenil tudi zemerunški predor. Zanima me, ali ste preverili tudi alternative. Leon Turin to ne bi stalo 12 milijard, a, francosko sodišče je reklo 26 milijard. In države so rekle, da lahko a, to financirajo samo, če se udeleži EU s 40 odstotki. Dobro, če bomo to realizirali, potem lahko financiramo samo to in nič drugega. Kajti potem ne bo ostalo denarja za druge projekte. V Nemčiji imamo izkušnje, 10 milijard gre v Študgard za to, da bi prihranili nekaj minut in potem ni več denarja za druge projekte, naprimer za Breslav. In to se bo potem odražalo po vsej Evropi. Ali ste preverili alternative? Ljun Turin, obstoječa linija. Ali pa eh, zemerinški eh, predor, pa panonska panina. Tam je čisto jasno, kako hitro bi šlo, ker je to ugoden teren. Ali ste preverili alternative in dajali uh, sledeče. Če boste storili to, boste v petih, letah, eh, v petih letih uh, končali. Uh, kajti uh, to bo hitro zaključen projekt in prihranili boste pol ure ali pa se bomo sredozožili na druge velike projekte, uh, delali deset let in potem pridobili zgolj nekaj minut. Ali ste to jasno povedali? Alternative smo ocenili takrat, ko je bil pripravljen Eh, predlog o trenutni uredbi CEF in uh, omrežju TNT. Seveda pa se stvari spreminjajo. Ti projekti se morajo razvijati na pričakovani način in v tem primeru bomo zagotovili, da jih bomo financirali do 40 odstotkov, zato smo se zavezali in to je tudi zelo jasno napisano v uredbi CEF. Če pa eh, nekaterim od projektom ne bi uspelo, oziroma če bi prišlo do pomembnih zamud ali drugih problemov, bomo seveda ustrezno prilagodili razpoložljiva sredstva in eh, zgodi se lahko tudi, da bomo prišli do drugačnih zaključkov. To delo je opisano in pa vodeno v eh, okviru eh, načrta dela vsakega koordineta. Ti načrti dela so dinamični eh, dokumenti. Ti naj bi upisali tudi povezave med projekti in pa prioritete, kar zadeva financiranje. Mi smo eh, zavezani temu, da bomo naredili vse, da ti projekti in dokumenti ostanejo živi in ažurirani in bomo seveda naredili vse, Eh, kar je potrebno, da prilagodimo svojo politiko, če se bo to izkazalo za potrebno. Eh, pri, delamo pa tudi v kontekstu priprave naslednjega finančnega obdobja. Takrat bodo morale sprejeti tudi nove odločitve o tem, kakšno financiranje in zakaj to financiranje. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za predsedite, hvala lepa za to razpravo in s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Prehajamo k naslednji točki, socialni dumping v Evropski uniji, mnenje za odbor Impel, Jens Nilsen je poročevalec in beseda je vaša. Eh, eh, hvala lepa, predsednik. Zelo kratek bom, pri tem svojem opisu sedanjega stanja v zvezi s tem eh, mnenjem, ki ga eh, pripravljamo za odbor eh, EMPL, ki je pristojen za to temo. Jasno, da pač lahko imamo izključno pristojnost ali pa deljeno pristojnost, ampak tukaj na šestih različnih področjih. To pomeni, da to, kar bomo uložili, uh, mora biti ustrezno upoštevano. Imeli smo dve srečanji s poročevalci v senci, 236 predlogov sprememb in razpravljali smo o, o doslej o 18 kompromisnih predlogih s poročevalci v senci. E, zadnje srečanje naj bi potekalo jutri ravno s poročevalci v senci. Moje izhodišče no, od vsega začetka je bilo pač to, da um, kar je pomembno, je izvajanje veljavnih predpisov v vseh državah, članicah. Moramo doseči to, da uh, se nadzor nad uh, določbami izvaja na učinkovit način. Preden vam opišem mnenje, In eh, nekatere točke, ki so mi posebej pri srcu, želim povdariti, da kar opažam pri teh razpravah je to, da se večkrat pogovarjamo o različnih zadevah, ko gre za socialni dumping. Lahko omenim primeri svoje regije, naprimer na severu Švedske, blizu Norveške. Eh, z Norveško uh, imamo režim svobodnega mm, pretoka, nikakršnega pregledovanja potnih listin eh, na mejah in to že kar 50 let. Uh, tudi vprašanje plač eh, in socialni vidiki. Na Norveškem so boljši kot na švedskem. V občini, kjer sem bil župan, veliko medicinskih sester se je preselilo ravno zato, da bi lahko delali na Norveškem. In, um, ker so tam uh, bile plače više. Za nas je bilo torej težko najti eh, zadostno število medicinskih sester. To je dejstvo. Imamo veliko naših eh, eh, sodržavljanov, ki se odločajo za to, da grejo delati v sosednjo državo. Ampak sem srečal tudi nekega geometra, naprimer v svojem mestu, ki je bil zelo jezen ker, uh, je, uh, ker je imel pač priložnost uh, dobiti določena naročila norveškim in so ga prisilili, da je dvignil plače svojim zaposlenim. Ja, uh, rekel sem, je povsem normalno, pač delaš v drugi državi uh, in ne moreš plačevati svojih zaposlenih po nižji ceni, kot je predvidena v tiste državi. To bi bil socialni dumping. Treba je torej izplačevati minimalne plače, ki so predvidene v dotični državi in uh, na tak način torej tudi podjetnik uh, recimo podjetnik v dotični državi, če bi plačeval niže plače, bi se šal nelojalne konkurence in torej sem mu skusel, skušal razložiti, da tudi v tistem primeru je šlo za socialni dumping. In vse to nas združuje, zato sem vam podal ta primer, da vam dam razumeti, da lojalna konkurenca in socialni dumping sta dva, dve obliči ene in iste medalje mi želimo imeti pravično konkurenco. Če imamo določbe, ki veljajo v eni državi, potem ti se določbe morajo čisto vsi spoštovati. In um, to povdarjam, ker je pomembno ugotoviti, da uh, ko gre za socialne vprašanja, imamo naprimer tudi nacionalne pristojnosti, tudi plače se določajo nacionalno. Imamo torej 28 različnih stvarnosti v Evropi. Uh, in to je nekaj, kar eh, je treba ustrezno obvladovati in eh, to tudi delamo z ustreznimi pravili. Z pravili, naprimer, ko gre za vprašanje napotitve, recimo v tujina, napotitve. Eh, delavcev eh, zaposlenih v eh, tujino. In eh, seveda gre za transnacionalne zadeve, torej vse skupaj izredno zapleteno. Prav zato imamo tudi določene skupne določbe zakonodaje in še ustrajam pri tem, da moramo izvrševati obstoječe določbe in nadzorovati, da se jih spoštuje. V splošnem bi želel podariti, da obstaja sicer neka povezava med naprimer varnostjo potnikov, med eh, varnostjo na cestah in eh, pogoji zaposlovanja in eh, torej socialnimi vidiki pri zaposlovanju. To so stvari, ki so povezane med seboj. Potem pa še nekaj v zvezi s posameznimi točkami. Torej, poglejmo najprej vprašanje cestnega prometa cestni prevoz eh, ima določena pravila tudi pri kabotaži in eh, to je treba spoštovati. Imamo veliko pravil, eh, je pa res, da jih je lahko eh, zaobiti ali kršiti in je težko izvajati nadzor nad tem, zato je treba ponovno pregledati eh, predpise na področju kabotaže. Mi smo to tudi predvideli, predlagamo nek pregled, zato da bomo imeli lažje, lažja pravila, pri ki jih bo lažje tudi nadzorovati in konkretno ugotavljati njihovo izvajati. Eh, zato da ne bo mogoče se jim ogniti na področju kabotaže. Zato moramo eh, pregledati eh, to področje. Potem imamo tudi določene točke v mnenju, ki bi morale omogočiti izboljšanje nadzora, mm, zato da bi lahko izvajali naprimer tudi digitalni nadzor. Naprimer. Um, torej, vedeti moramo, da digitalni nadzor ne pomeni dodatne obremenitve. Nasprotno, ker digitalni nadzor olajšuje nadzor in kontrolo za podjetja in tudi za organe. Zato je pomembno, da se eh, uporablja tudi ta vrsta nadzora pri vsem pač poslovnem, poslovnem prometu in to seveda ne sme pomeni dodatne upravne obremenitve. Digitalizacija bi nasprotno bi morala olajšati vse skupaj. Pomembno je tudi to, zdaj ko že razpolagamo tudi strategijo za letalsko področje, je pomembno tudi zagotoviti, da zagotoviti to, da povežemo združimo vse pogoje, ki so predvideni eh, pri zaposlovanju, tudi pri letalski, evropskih letalskih prevoznikih. Moramo razumeti, naj bodo, katere naj bodo glavne osnove za delovanje eh, znotraj teh eh, prevoznikov. To je tudi drugo bistvo pri tem mnenju. Poleg tega pa smo razpravljali tudi o drugih pomembnih točkah v tem kontekstu. Osebno mislim, da je pomembno, da da prisluhnemo tudi političnim skupinam, ker moramo nujno najti in poiskati neko večino. Seveda ne bo mogoče zagotoviti čisto vsega, kar si vsaka skupina želi, ampak upam, da bomo uspeli oblikovati neko mnenje, ki naj predstavlja nek jasen znak in da na jasno pove, da odbor za promet in turizem meni, da so te določene točke pomembne in eh, torej, da nasprotujemo socialnemu dampingu. Hvala lepa, Marko Siper. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalcu, zlasti za uh, zelo dobro pripravljenost za sodelovanje. Uh, Eh, in pa zato, da je sprejel tudi mnenje drugih političnih skupin. Pred nekaj tedni smo uh, imeli uh, sestanek s uh, vozniki tovornjakov, ki so izpostavljeni socialnemu dumpingu. In zase lahko rečem sledeče. Zahtevali so minimalne standarde za uh, svoje bivanje v tujini, zahtevali so tudi minimalne standarde za čas vožnje in počitka. Vse lepo in prav. Ampak izkazalo se je, da imamo tu en problem. Namreč, da problem niso minimalni standardi, ampak nadzor. Nadzor v državah članicah, izvajanje v državah članicah. In če to ne bo delovalo, Potem imamo lahko v Evropi še tako visoke eh, minimalne standarde, pa bo to vse za manj. Dovolite, da pripomnim še nekaj. Ni tako, da vsa prevozna podjetja izkoriščajo voznike. Imamo tudi briljantne primere v logistiki, kjer eh, vse skupaj zelo vzorno deluje tam je tako, da so skupaj za vozniki, skupaj za poslenimi razvili izredno dobre socialne modele. Torej, takšne primere imamo, to je pomembno. In ker ima to evropsko razsežnost, potrebujemo tudi evropske ideje, zato da bi predpisi ob koncu tudi obveljali. Sedaj pa še moje mnenje v zvezi s tem stališčem. Pozdravljamo, izredno pozdravljamo to, da eh, eh, odbor ustraja pri naši eh, pristojnosti, kajti mi se ne vključujemo v razpravo samo pri temah, ki zadevajo zgolj promet. Pomembno je, da smo to jasno povedali. Kar pa se tiče konkretne vsebine. Poročevalec je v kompromise eh, sprejel številne ideje moje politične skupine in pripričan sem, da bomo ob koncu dobili besedilo, ki ga bo večina podprla. Imamo 18 kompromisov, nekatere smo prejeli šele včeraj in eh, nekateri predlogi spremen zahtevajo nadaljne razprave. Za nas je jasno, nove pristojnosti Evropske komisije, nove nadzorne pristojnosti Evropske komisije so nespremljive. In zato to tudi ne sme biti vključeno v mnenje. To bi vzbudilo napačna pričakovanja, eh, ki jih z evropskimi pristojnostmi nikakor ne moremo uveljaviti. Močno bomo zahtevali načelo subsidijarnosti, države članice morajo nadzirati in morajo tudi izvrševati. Evropska komisija lahko eh, močneje koordinira. Tu so gotovo eh, stvari, eh, za katere bi lahko komisija izdelala predloge za rešitev. Torej, nujno potrebujemo močnejšo koordinatorsko vlogo Evropske komisije. Mislim tudi, da ne moremo imeti nove evropske cestne agencije, ki bi prevzela nadzorne funkcije. Kajti mi zavračamo idejo Evropske cestne agencije, ki bi nadzirala. Smo proti. Kajti te ne moremo ustanoviti, ko gre za socialni dumping ali pa za nadzor nad izvajanjem uh, socialnih standardov. Mislim, da je agencija tukaj napačna rešitev. Um, črtal, črtan je bil tudi predlog, uh, da bi um, imeli uh, zakonodajo na področju zemljskih storitev. Uh, večino stvari smo uredili z kompromisi, eh, tudi kar se tiče predlogov sprememb iz moje politične skupine in prepričan sem, da bomo ob koncu dobili dobro mnenje za odbor EMPL. Hvala lepa, sedaj pa Robert Zile. Hvala. Hvala, predsednik. Naj se najprej zahvalim gospodu Nilsnu postopek je bil zelo demokratičen. Jutri bomo tudi še imeli eno srečanje, torej čestitam eh, za opravljeno delo. Po zadnjem krogu srečan s poročevalci v senci smo zabeležili izboljšanje, naprimer v kompromisnem predlogu številka 3, kjer imamo povezavo z protekcionistskimi ukrepi, ki se v nekaterih primerjih uporabljajo neutemeljeno. Hkrati bi želel povdariti, da tudi po teh pogajanjih in razpravah in srečanjih vseeno gremo vedno bolj. Eh, se vedno bolj približujemo eh, ideologiji med navenicami odbora za zaposlovanje in se ne držimo pa načel, ki eh, naj bi bila lastna našemu odboru. Eh, torej, razmere so zelo različne ne, v pomorstvu, letalstvu, cestnem prometu, so, gre za popolnoma različne trge in ponavadi mi pa združimo vse in stlačimo vse v eno in isto škatlo, ko gre za socialne vprašanja. Uh, Eh, potem imamo nekaj novih zadev, recimo kot naprimer vprašanje mladih, ki naj bi jih bilo potrebno spodbuditi k temu, da se približajo eh, prometnemu trgu. To najdemo v četrtem kompromisnem predlogu, ampak za številne mlade brezposelne v številnih državah članicah obstajajo različni pogoji, ko gre za dostopanje do trga dela. Eh, kako torej lahko spodbujamo, naprimer, ta trg v sredozemski državi, kjer je zelo visoka stopnja brezposelnosti med mladimi. Mislim, da če želimo biti pošteni in vključiti take stavke in se torej sklicevati tudi na to, da je treba odpravljati ovire za brezposelnost med mladimi v določenih državah članicah, potem bi bilo potrebno v tem primeru celo spremeniti zakonodajo. Stvar je zelo zapletena, ne moramo kar tako zmetati vse v en in isti kompromis. Potem kompromisi četrti, šesti in sedem. Tukaj imamo to zamisel, da bi eh, določena eh, podjetja eh, izrinili iz tega trga. Torej, V enem in istem kompromisu je govor o cestnem prometu, to bi bilo zakonito in ko gre tudi za zastavo ugodnosti in uh, ampak to je zakonito, torej imamo vseh krati zakonite in nezakonite zadeve v enem in istem besedilu in to sploh ne gre. Mislim torej, da gremo v smer fragmentacije eh, trga, eh, najdemo to v tudi kompromisnem besedilu eh, in eh, torej eh, se pravi, da eh, ne bomo dostopali do drugih eh, trgov, mi pa govorimo o enotnem prometnem od, m, trgu. Se pravi, da gremo v popolnoma napačno smer in eh, vaš um, eh, premijer, gospod uh, eh, Nilsen, uh, Eh, ko ste govorili o tem, da veliko delavcev iz eh, Švedske gredo delati eh, na Norveško za Norsiz. Ehm, Sveda, res je, ampak moramo pri tem upoštevati tudi, kako pri vsem tem prispevajo tudi naši davkoplačevalci. Moramo upoštevati, kaj je izvedljivo in kaj ni. Recimo, če gre za lokalno eh, varnost, eh, eh, naprimer, ne moremo plačevati istih plač v Bolgariji in v drugih državah. In tudi, kako naprimer na Danskem. In tudi razlike so zelo velike in eh, to uh, določajo, določajo pravila in obstajajo velike diskriminacije. Torej, eh, ko govorimo o socialnih stroških in socialnem dumpingu, to zveni lahko zelo lepo, ampak v tem primeru pravzaprav nismo zajeli celotnega vprašanja celovito. Moramo torej paziti, da ne bomo izgubili spred oči celotne zadeve. Zdaj, Hvala lepa, Pavel Telička. Uh, Hvala, predsednik. Hvala lepa, zahvaljujemo se tudi uh, poročevalcu. Tudi jaz bi podprl dejstvo, da dejansko smo imeli zelo odprte razprave, poročevalci so bili, poročevalec je bil pripravljen sprijeti predloge poročevalcev v senci, seveda obstajajo določena razhajanja v pogledi glede posameznih vidikov. Uh, Eh, tako kot, ampak seveda poročevalec ima pravico, da tudi ne upošteva določenih predlogov, ki jih prejema od drugih, če to se ne sklada z njegovim pogledom. Eh, vsekakor pa naj povem, tako kot je povdaril tudi pripravljalec mnenja, da moramo poskusiti eh, doseči sprejetje tega mnenja z jasno večino in zaradi tega mislim, da nekaj dela je treba še postoriti. Želel bi se osredotočiti na nekaj vse vsebinskih vprašanj, na nekaterih podrobnostih, glede katerih se bomo morda pogovarjali tudi jutri, ampak ne bi bilo pravilno, da že vnaprej preuranjeno to izpostavim pred jutrišnjim sestankom. Mislim se kako, da nimamo ustreznega ravnotežja med socialnimi vidiki, vidiki zaposlovanja in tržnimi vidiki. Besedilo sicer obstaja, odraža e, dejstvo, da želimo imeti pošteno konkurenco, konec, ampak če si ogledamo to bolj podrobno, potem um, soglašam s kolegom, ki je povdaril, da morda bi se morali vzdržati tega, da se preveč približamo stališčem odbora za zaposlovanje. Ampak to je stvar tudi zaznavanja in mislim, da to bomo lahko rešili uh, na naslednjem uh, srečanju. Jasno je, da nihče od nas ni naklonjen socialnemu dampingu, tako kot je bilo pravilno povdarjeno, obstajajo pa različne definicije tega. Na to se moramo sredotočiti jutri, zato da se zedirimo okrog tega, da bomo govorili res o vprašanjih socialnega dampinga in da ne bomo govorili o drugih. Eh, drugih razlikah, eh, objektivnih razlikah in da ne bomo primirjali, eh, da ne bomo, da ne bomo bori torej primirjali prednosti in slabosti. Tretji element, ki ga želim poudariti, je to, da da v nekaterih odstavkih, tako kot je povdaril tudi kolega Zile, v nekaterih odstavkih nekako presegamo to, kar bi morale biti evropske pristojnosti. Ponavljam to, kar je že bilo povedano, tukaj gre v glavnem za kompromisno besedilo šest kjer eh, pozivamo komisijo in države članice, da preizkujejo vprašanje socialnega dampinga na vseh področjih prometa, ker je prišlo do poslabšanja in da vzpostavi eh, vrsto eh, podjetij, seznam podjetij, ki kršijo evropska pravila, vključno z določanjem kazni. Mislim, da v tem primeru presegamo naše pristojnosti ehm, napram nacionalnim pristojnostim. Po mojem mnenju je to najbolj problematični kompromisni predlog, predlog v celotnem besedilu in zelo bi cenil, če bi to lahko izpilili jutri. Imam tudi občutek, da mm, poročevalci v senci se razkajajo glede tega in ne vem, če bomo dosegli neko večino. Obstajajo torej določeni elementi, ki jih bo treba še premisliti. Ko govorimo o socialnem dumpingu, ne govorimo nujno o tem, da vsi morajo imeti popolnoma enake pravice, absolutno enake delovne pogoje. In eh, torej mislim, da gospod Nisem na zadnjem sestanku smo se dogovorili o tem, da bomo govorili o enakih pogojih, o enem skupnem okviru, o enakovrednih eh, priložnostih. In to je rdeča nit, nit, ki se mora viti skozi celotno beseli, besedilo, da ne bomo škodovali eh, formulaciji. Pri tem bi se ustavil, gospod predsednik. Eh, Ne bom se spuščal v druge podrobnosti, ker jih nisem še razkril ostalim članom uh, skupine in neporočevalcem v senci. Mislim, da nismo daleč od cilja. Morda obstajata še dva problematična kompromisna predloga. In ko bomo še to izpilili, mislim, da bomo dosegli popolnejše besedilo. Uh, in mislim, da nam bo uspela oblikovati besedilo, ki bo deležno velike večine že jutri. Konežna. Hvala lepa, Katarina Konežna. Važeni bane spravodaj, děkuji vam za vaši zprávu. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujemo se pripravljavcu mnenja za delo, ki ga je opravil. Vemo, da je težko napisati besedilo o tako občutljivi temi, tudi z ozirom na sedanje razmire v parlamentu in tudi uskladiti potem pre, predloge spremembe, ampak mislim, da se moramo držati načela, da zagovarjamo besedilo, ki ga je pripravil sam avtor. Eh, in mislimo torej, da je pomembno, eh, da povdarimo eh, predvsem vidik varnosti potnikov in delovnih pogojev. To je treba vključiti tudi na področje prometa. In uporaba besedice mej v besedilu je lahko zelo škodljiva. Prav zaradi tega moramo imeti enake pogoje za vse in ne smemo tega postavljati pod vprašaj eh, z uporabo te besedice. Soglašam za večino kompromisnih predlogov, ki se jih oblikovati, ampak eh, vas opozarjam na to, ne bodite preveč, eh, ne poenostavljajte preveč dejansko uh, veliko, veliko uh, prišlo je torej do povečanja kar za 10 odstotkov, kar zadeva um, pač število delavcev, ki uh, so bili napoteni v tojino. Uh, um, in pač njihovi, zapos, njihovi delodajalci so jih prosili ravno uh, da, zato, da bi jih lahko premestili nekam drugam, nekam v tujino, zunaj njihove države. Gre torej za zelo velik uh, porast v teh številkah. In v teh primerih pa enako uh, delo se plačuje po različnih pogojih in z različnimi plačami. Mislim, da razlike um, v, v plačah so pravzaprav avtomatično socialni dumping. Uh, poskušati ohraniti nizke plače za vsako ceno, to eh, nasprotuje načelom Evropske eh, unije. Zelo sem zadovoljna, da pozivate temu, da se uvajajo moderne tehnologije za izboljšanje inšpekcij na prometnem področju, zato da bomo imeli boljše spremljanje tudi delovnega časa in eh, zato, da zagotovimo, da obstoječa zakonodaja se ustrezno izvršuje, vse to podpiram. Vsi si želimo uh, pač, uh, imeti eh, pr, uh, voznike, ki bodo primerno spočiti, ker to je povezano z varnostjo na cestah, uh, z varnostjo potnikov in torej pričakujem jutrišnja, jutrišnji sestanek poročevalcev v Senci uh, in upam, da bomo lahko ohranili vse vaše pozitivne prispevke znotraj tega mnenja. Hvala. Hvala lepa, Karima Deli.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 Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujemo se poročevalcu za predloge, kompromisne predloge, ampak želela bi pritegniti vašo pozornost na dejstvo, da pa čeprav gospod Juncker meni, da eh, je to pravzaprav zadnja priložnost, ne smemo se eh, motiti pri vprašanju socialnega dumpinga. Zakaj? Ker govorimo torej o socialnem dumpingu, o izkoriščanju delavcev, to je strup ki eh, nekako eh, lahko pomeni eh, propad evropskega projekta. Moramo se posvetiti temu vprašanju. Če bomo ničesar storili ali ne bomo dovolj storili, potem to bo pomenilo, da se bodo naši sodržavljani oddaljili od Evropske unije, ne kazali več zaupanja, ker bodo razumeli, da jih Evropa ne ščiti, ne ščiti zaposlenih in delavcev. In uh, to je prva stvar. Druga stvar pa je tale. Uh, znajdemo se v katastrofalnih pogojih, če si ogledamo naprimer vprašanje plač. Vse se obrača na vzdolj. Uh, eh, tudi recimo, ko gre za vprašanje varnosti pri delu, zdravja. In uh, torej stvar je škandalozna. Pogoji, človeški pogoji so res uh, nedostojni. Ne Želela bi pritegniti pozornost na nekatere cestne prevoznike, ki so podvrženi soočeni s stalnim pritiskom, nekateri so prisiljeni strani delodajalcev, da počivajo v eh, svojem eh, tovornjaku eh, daleč od družin v nespremljivih pogojih. In zato pač spričo teh dejstev, moramo biti pogumni, nekateri pač tako omahujejo, vse je odvisno od nacionalne zakonodaje. Gospod Zile je dal zelo dober primer, ker je govoril naprimer tudi o plači evropskih poslancov. Pomislite, mi imamo vsi eno in isto uh, plačo, ker uh, smo želeli dejansko uh, vse skupaj poenotiti. Vemo, da v preteklosti italijanski poslanci so imeli bistveno više plače, dobro, zdaj pa vsi uh, ene in iste. In torej moramo določiti neke minimalne pravice pragove, eh, neke minimalne standarde za to, da bodo lahko vsi spoštovali te osnove, te standarde. Ko govorimo o teh minimalnih plačah, gre za plačne pogoje in tudi eh, za. Eh, In tudi za torej delovne pogoje, zato da bomo lahko napredovali. Uh, potem pa uh, stvar konflikta je vedno tale vprašanje nadzora. Jaz sem za to, da okrepimo nadzor, moramo olajšati ta uh, oziroma okrepiti ta boj proti nelojalnim pogojem in tudi pri vseh evropskih uh, avtoprevoznikov. Moramo imeti določen organ na evropski ravni, ki naj učinkovito izvaja ta nadzora. Uh, Eh, potrebujemo torej neka pravila, ki naj jih bolje spoštujemo in ne manj pravil, ne, moramo imeti pravila taka, kot obstajajo danes, potrebno jih je izvajati, ampak hkrati tudi se skupaj nadzorovati in moramo izkoreniniti tudi uh, samo navidezno uh, oddajanje pod izvajalcem. Ja, nekateri kolegi so uh, proti temu, uh, da bi recimo pripravili nek, čr seznam, nek črni seznam, ampak še imamo tak seznam pri letalskih prevoznikih pri, torej, uh, se pravi, moramo uh, z prstom pokazati tudi na tista cestna podjetja, ki se obnašajo nelojalno. Tisti, ki ne spoštujejo pravil, potrebno jih je dati na črni seznam. In uh, potem poleg tega je treba tudi izpostaviti povezave uh, med različnimi uh, hierarhičnimi pač odgovornostmi, zato da bodo podjetja uh, res spoštevala svoje odgovornosti. In gospod Zile je tudi pravilno povdaril, da vsi sektori, ko govorimo, govorimo o prometu, to velja tudi za letalski prevoz, vemo, kaj se je zgodilo naprimer za Ryanairom, ampak tudi na pomorskem področju, tam prihaja do izkoriščanja zaposlenih. Eh, gre tudi za primere neprijavljenih eh, zaposlenih. In torej eh, mislim, da moramo biti seveda pozitivni pri vsem tem, seveda odbor za promet mora oblikovati neko mnenje, ki naj pokaže eh, vsem našim sodržavljanom, da mi odločno zastopamo določena načela, ker nimamo nikakršne izbire pri tem, kaj ti vas opozarjam, drugače jutri to bo ena izmed tistih točk, ki bo ključnega pomena, ali bomo Evropa, ki eh, ščiti, ali pa bomo Evropa brez vsakršnih projektov za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Peter Lundgren. Tak, ja, ordförande, jag vill eh, börja med att tacka Jens Nilsson för, för... Hvala lepa, predsednik, naj se zahvalim kolegu Nilsno uh, eh, za opravljeno delo in uh, tudi um, razprava um, se je zelo pozitivno razčlenila. Uh, soočamo se z nekim, nekim, neko pomembno odločitvijo, ali v Evropi bomo se odločali na pravilen način in bomo torej deližni podpore evropskih državljanov, če pa želimo ustrajati na poti, po kateri že hodimo in če ustrajamo na tem, da že obstajajo pač določeni pogoji in da konkurenca je vedno dobrodošla in uh, da pač um, enostavno se ne, ne bomo pozorni na vse mm, države in na vse pogoje v vseh državah, potem tvegamo, da bo prišlo tudi do volilnih izidov, ki jih ne bi sicer pričakovali. Lahko poudarim, da v svoji državi, v svoji državi je zaupanje, v moji državi je zaupanje eh, v Evropsko unijo izredno, izredno padlo. Upam torej, da bomo lahko prišli do dobrega rezultata, da bomo pregledali tudi vprašanje kabotaže in da bomo črtali vse možnosti izogiba, eh, izogibanja pravilom. To je izredno pomembno za cestni eh, promet. Cestni prevoz. Večkrat smo tudi poudarili, da eh, prometna panoga raste, zato je treba vključiti tudi nove generacije na tem področju. Ampak kako naj to dosežemo? kako lahko mlademu človeku obrazložimo naslednje. V redu, tvoje delo bo morda, tvoja zaposlitev bo morda lahko trajala en mesec eh, ali malo več, ampak eh, eh, pravzaprav dobro bi bilo, da pač raje mm, se raje zaposliš eh, v kakšni drugi državi po zelo nizko plačo, spav boš kar eh, v tovornjaku na parkirišču, osebna higiena pozabi, eh, domov se boš vračal zelo redko. Ne, to ne more biti smisel Evropske unije. Moramo imeti možnost, da dokažemo, da želimo vzpostaviti pošteno konkurenco. Večkrat pa ugotovimo, ugotavljam, da se ljudje pritožujejo nad tem, da eh, je sicer eh, prevoz um, pač taka panoga, kjer so čezmejne dejavnosti nekaj povsem navadnega in samo po sebi umevnega, ampak ne moremo pa ustvarjati takih pogojev, da, bo lahko do, da bodo lahko tuja podjetja uničili pogoje, ki smo jih strda uveljavili v naši državi s tem, da bodo recimo ponujali iste storitve po 50 odstotkov nižjih cenah. To velja tudi na švedskem, naprimer, tamle pač obstajajo ustrezni pogoji in ustrezna razdelitev med časom vožnje in časom počitka, ampak moramo zagotoviti pravilne pogoje za vse, zato da bodo tudi življenski pogoji sprejemljivi, tudi za vse, ki so zaposleni v tej panogi, drugače pa bomo enostavno šli po tej poti uničevanja. Hvala lepa, Pietra Lukašetska. No, panie przewodniczący, kolejna dyskusja na ten. Hvala lepa, e, gospod predsedujoči. Znova razpravljamo o socialnem dumpingu. Imela bi vprašanje za vse, ampak v prvi vrsti za Evropsko komisijo. Kako e, definirate socialni dumping? Kaj ti nekjer na vaših spletnih stranih nisem našla opredelitve socialnega dumpinga. Želela bi, da natančno vemo, o čem govorimo kot sem dajala, nikjer nisem našla opredelitve. Mislim, da je to včasih eh, precej subjektivno, kaj razumemo pod socialnim dumpingom. Ne gre za to, da bi odpravili konkurenca, eh, kajti to bi bilo v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Ampak eh, vendarle dobro vemo, da imamo v vseh državah članicah podjetja in vse. Vsaka stranka bo izbrala podjetje pri razpisih. Eh, bodo torej vedno izbrali uh, cenejše podjetje. Se upravičujem, da navajam ta primer. Ampak lahko začnemo eh, s tem primerom v Carrefourju lahko spodaj v kleti eh, kupimo eh, jabolka, ampak stroški niso take kot v drugih državah. Te, ta jabolka prihajajo iz različnih držav članic, eh, za njimi stojijo različna transportni stroški. Strinjam se s tistimi, ki se zauzemajo za boljše delovne pogoje za voznike tovornjakov v prevozniških podjetjih. To je že v redu. Danes govorimo o tem problemu. In vi, gospod predsedujoči, ste organizirali tudi javno predstavitev in k nam so prišli prevozniki iz različnih eh, držav članic in eh, ugotovili smo, eh, kje prihaja do zlorab. Zlorabe se dogajajo v zahodnih evropskih državah in ta zahodna podjetja plačujajo nižje plače voznikom iz Bolgarije, Polske ali drugih vzhodnoevropskih držav. Mislim, da moramo odločno ukrepati proti zlorabi. Treba je upogledati pravo. V vsake države članici imamo nadzorne zakone in zakone je treba izvajati. Obstajajo različne plače za prevoznike. V nekaterih državah se plačujejo na uro, na polskem se plačujejo na mesec. Torej. Kot vidite, obstajajo razlike. Eh, čestitam eh, pripravljalcu mnenja za njegovo delo, kajti eh, to je bilo težko delo in čestitam tudi poročevalcem v senci. To je težka tema, to je razvidno iz današnje razprave. Razumem tudi to, kar so dejali kolegi iz drugih držav. Zelo dobro jih razumem, kajti tudi sami so pod pritiskom prevoznih podjetij. To razumem, ampak Kot rečeno, plače so zelo različne, stroški so različni, imamo različne obdavčitve. V Skandinaviji, naprimer, so davčne stopne zelo visoke in vsega ne moremo harmonizirati. Ne moremo vsega privesti do skupnega imenovalca. Ampak kot rečeno, Če že razpravljamo danes to z Evropsko komisijo, potem bi rada pa vprašala po opredelitvi socialnega dumpinga in imela bi še eno vprašanje za predstavnike komisije. V torek prejšnji teden je komisija a, predlagala spremembe o a, direktivi o napotitvah. Pri preverjanju te direktive, ali bo komisija govorila tudi o prometu in kabotaži ali o čem drugem? Ali nam lahko poveste, kakšen status bodo imeli vozniki tovornjakov, ki delajo v čezmejnem področju? In države članice so Eh, torej države članice so eh, izrazile željo, da bi spremenili eh, uredbo 561 iz leta 2006. Zakaj? Gre za to, da bi lahko koristili čase počitka tudi doma. Zanima me, ali bo komisija v okviru novega svežnja spremenila to uredbo, ko gre za čase počitka. Si. Alors, on le voit, le dumping dans les transports est problématique vis-à-vis -vis des travailleurs. Non, kar zadeva eh, delovce, naš socialni model, varnost. To so vprašanja, ki zadevajo veliko naših sodržavljanov in pa tudi eh, s tem se ukvarja predvsej članov našega odbora. To se vidi tudi po številu eh, predlogov sprememb. Pozdravljam delo Jensa Nilsona in so poročevalcev. Čeprav eh, razprave še niso uh, končane, imamo že 18 kompromisnih predlogov sprememb in to je res uh, dobro upravljeno delo jaz. Te teme so zaskrbljujoče. Teme, o katerih uh, govorimo prejšnje petek v Franciji, je bila izdana sodba in uh, uh, tožilstvo iz uh, Valencije. Uh, zahtevalo zelo strogo eh, kazen. Tri eh, leta zapora z odlogom in 300 tisoč eh, kazni za zlorabo tisoč polskih, romunskih in drugih šoferjev, ki so bili plačani po kriterijih domače države. To je v nasprotju s francoskimi kriteriji. To je bila sedaj sodba. In sedaj se začenjamo zavedati, da je treba evropske direktive in uredbe uporabljati. Takšne kot so, ni dovolj in iz tega razloga se mi zdi, da moramo za to postaviti omenjeno agencijo, Evropsko agencijo, Vemo, da je težko ustanavljati nove eh, agencije zaradi eh, računskih omejitev, ampak in, imamo tudi železniško agencijo, torej agencijo za železniški promet. Eh, o tem smo glasovali pred nekaj leti, ampak ta agencija bi lahko postala agencija, ki bi bila eh, pristojna za kopenski eh, promet, se pravi, bi bila pristojna tudi za cestni promet in bi se lahko ukvarjala s temi vprašanji, torej z vprašanje varnosti, z vprašanje eh, spoštovanja pravil za voznike, za eh, prevozniška podjetja. Eh, E, ta agencija bi se lahko ukvarjala s temi vprašanji, ni bi bilo treba ustanavljati nove, ampak bi že imeli agencijo, ki bi poskrbela tudi za sankcije, če bi bilo potrebno, sankcije proti vsem tistim, ki ne spoštujejo te eh, zakonodaje. Zelo sem zadovoljna. Eh, da je predvsej mojih predlogov sprememb upoštevanih v kompromisnih predlogih. Vem, da vsega ne moremo eh, spraviti v kompromisni predlog, ampak eh, vesela sem, da si vsi želimo najti rešitev in da se bo ta razprava nadaljevala in da bomo imeli na koncu naše mnenje, mnenje našega odbora. Eh, ki bo sprejemljivo za čim več ljudi, kajti to je zaskrbljujoče vprašanje. Hvala. Hvala, Peter Fondal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, kakšni šest let sem poslanec v Evropskem parlamentu. Včasih sem se večkrat v letu uh, sestav eh, z predstavniki išpedicije iz rečne plovbe in eh, na zadnje smo se srečali novembra skupaj s kolegom De Jongom iz vrst socialistov. In eh, pri vseh sestankih o socialnem dumpingu smo imeli eno rdečo nit. Ampak vnaprej je rad povedal še nekaj. Malo se bojim, da tukaj razpravljamo zelo ideološko. In to ni potrebno, kajti potrebujemo praktične rešitve. Stvari se moramo lotiti. In drugič, imamo ljudi, ki želijo agencijo in potem si mislijo, da bo spet vse v redu. Jaz pa bi rekel, da gre tukaj za čisto konkretne, jasne, praktične odločitve, ki jih moramo sprejeti. Prvič, opredelitev socialnega dumpinga. Sprejeti moramo odločitve o slanatih podjetjih in tako naprej. In zaradi tovrstnih pojavov nastajajo slabi delovni pogoji in to se potem negativno odraža tudi na varnost. Potrebujemo torej jasno opredelitev. O drugih stvarih nam sploh ne treba govoriti. Kajti gre za navidezne konstrukcije. Naprimer, slamnate družbe ne smejo voditi k temu, da se delovci izkoriščajo. Seveda so varnostna vprašanja pomembna. To je odločilnega pomena. Če, uh, eh, naprimer, uh, eh, voznike oziroma prevoznike, voznike tovornjakov prisilijo k temu, da podaljša čas dela. Seveda je treba v takšnem primeru uh, kaznovati podjetja. In je potem tu še ena stvar, boj proti goljufijam. Najboljši način za boj proti goljufijam je poteka preko davčnih uradov. Kajte, Eh, proti zlorabam se lahko najbolje borimo preko davčnih procesov. In te morajo uvesti inšpektorji. To sem sam doživel. Potrebujemo davčni boj proti takšnim konstrukcijam. Evropska komisija pa a, se je tukaj nekako potuhnila. Na zadnje sem postavil vprašanje o a, voznikih tovornjakov in gospa Bulc je rekla, ja, saj se na tem področju veliko dogaja in tako naprej, ampak to ni dovolj. Vseeno mi je, kaj počne komisija. Nacionalni inšpektori bi morali izvajati močnejši pritisk in morali bi pokazati, da socialne dumping jemljajo resno. In še ena točka, preprečevanje. Potrebujemo dobra parkirna mesta, kjer se lahko vozniki dobro odpočijajo. Eh, ta morajo biti na varnem, tako da jim ne bodo udirali v kabine. Eh, potrebujemo tudi boljši nadzor, nadalje harmonizacijo, kontrol, to imamo, imamo uh, aero kontrolo, kontrol, kontrolo oziroma poti evrokontrole, eh, to imamo v Luksemburgu in to se mi zdi v redu. In sedaj smo pri tem, da bi ustanovili mednarodni tim inšpektorjem. In eh, vozniki imajo vedno eh, več možnosti, da stvari anonimno prijavijo poti evrokontrole. Mislim torej, da ne bi smeli razpravljati ideološko. Mislim, da bi morali še bolje izkoristiti inštrumente, ki jih imamo na voljo, zato da bi se borili proti navideznim konstrukcijam, da bi se borili proti uh, sladnatim podjetjem, ki um, zlorabljajo ljudi pri špediciji. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Librih Koh. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Nilsonu za odlično delo. Rad bi opozoril na tri predloge sprememb, ki sem jih sam napisal. Imeli smo več srečanj z delojemalci iz transportnega sektorja in vedno znova so mi poročali o tem, da podjetja prisilijo zaposlene, da kršijo predpisa, predpise. In zato sem v predlogu sprememb 29 zahteval konsekventno kaznovanje podjetij in sicer za visokimi odvračilnimi kaznimi. Drugič. Osupljivo je, koliko podatkov zberemo preko elektronskega zbiranja cestnine, ampak teh podatkov sploh ne uporabimo. Zato kot, kot konkretno eh, rešitev v, predlo, v predlogu spremembe 130 predlagam, da bi omogočili dostop do teh eh, podatkov iz cestnine in tako bi lahko tudi bolje nadzirali kabotažo. Moj predgovornik je upozoril na praktične rešitve in jaz mislim, da eh, ravno s tem prenašam praktične rešitve. Številni ste vložili na predlog za črkanje, števil, črkanje številke 8. Okrog 80 odstotkov prometa poteka po cestah. In ceste nimajo agencije. Zato mislim, da te teme ne bi smeli potisniti po vsem obrobu. Toda tudi sam sem ta hip proti ustanovitvi cestne agencije. Opozarjam na srednjo pot, ki jo navajamo v predlogu spremembe 159. Kajti že imamo ustanove, naprimer Eurocontrol Root, imamo TISPO, ki sodeluje z državami članicami pri izvajanju predpisov na cestnem eh, prometu. In ta omrežja uh, uh, vodijo k evropski harmonizaciji. Pri kontrolah imamo pogosto nejasnosti in zato, morali, in zato je tako, da se zelo različno tolmačijo obstoječi predpisi. Zato je po mojem mnenju pomembno, da podpremo države članice tudi pri certificiranju, pri standardizaciji, pri tehničnem strokovnem znanju, pri zbiranju podatkov, pri platformah za izmenjavo informacij in pa pri kontroli. Ta podpora poteka že danes preko TISPOL-a in pa preko Eurocontrol Ruta, ampak to ne pokriva vseh eh, držav članic. Zato bi bil vesel, če bi uh, močneje sodelovali In sicer v skladu s predlogom 159 in upam, da se bodo moje predloge odražali tudi v kompromisih. Hvala lepa, Klaudija, ta pa del. Pred seboj imam seznam in grem pač po vrstnem redu. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ne želim sprožiti nobene polemike o tej tomi. Ampak dvignila sem roko skupaj z neko kolegico in kolegica je že zdavne dobila besedo. In zato sem pač opotre, želela opozoriti na to. Ampak pustimo to ob strani. Pomembno je pač, da sem dobila besedo. Rada bi se zahvalila gospodu Jensu za odlično delo. Prizadeval si je za harmonizacijo vseh predlegov in to velja tako za kolege iz vrst um, socialistov, kot tudi za kolege iz drugih političnih skupin. To je zelo zapletena razprava, to je jasno. Ampak. Uh, pred nami je tudi zapletena resničnost na evropskih tleh. Zato potrebujemo jasno opredelitev socialnega dumpinga. Ne vem, ali lahko. Oziroma, ali je naloga tega mnenja, da predstavi to opredelitev, morda je to naloga Evropske komisije. Komisija bi morala povedati, kaj je socialni dampek na evropski ravni. Potrebujemo jasno opredelitev. Opazila sem, da je to postala tudi razprava o tem, ali potrebujemo Evropsko agencijo o cestnem prometu ali ne. Gospod Koh je dejal, da se 80 odstotkov prometa odvija mm, po cestah, torej govorimo o tovornem prometu. To je zelo osupljiv podatek. Nimamo pa agencije, čeprav toliko prometa poteka po cestah. To vrstna agencija bi lahko bolje urajala predpise na tem področju. Jaz pa mislim, da potrebujemo takšno agencijo. In te cestne agencije ne bi smeli kombinirati z drugimi področji, kot je naprimer eh, rečno področje, rečni promet ali pa kaj podobnega. Mislim, da bi morala biti to samostojna agencija, kajti tukaj gre za posebne probleme, probleme za zlorabo, probleme z eh, varnostjo in ti problemi niso povezani z drugimi. Ta bi morala poskrbeti za harmonizacijo predpisov in pa tudi za boljše izvajanje predpisov. Mislim, da potrebujemo agencijo, ki bo skrbela za harmonizacijo in integracijo delojemalcev. V mislih imam voznike in njihovo varnost. V tem trenutku imamo minimalne plače, ki jih določajo države članice. Ali pa tisti, ki imajo v državi svoj sedež. Ampak imamo drug problem. Imamo tuja podjetja, ki zaposlujajo voznike, ki običajno prihajajo iz vzhodnoevropskih držav. Zaposlijo pa se s pogodbami in plačami, ki ustrezajo državam izvora. Torej, ki, torej, to so pogodbe, ki so podobne pogodbam iz vzhodne Evrope. To je problem. Najti moramo rešitve, rešitev za to, da bomo opustili to vrstne prakse. Teti, to je problem. In tukaj ne gre za razlike med plačami v državah članicah. Tukaj gre za točno ta problem. Določiti moramo minimalni standard, za te plače in sicer na ravni celotne Evropske unije. In hkrati bi morali tudi minimalne standarde za delovne pogoje v vseh državah članicah Evropske unije. Kajti kako naj eh, se vedemo spričo takšne prakse, ko zahodna podjetja zaposlujajo eh, vzhodne evropske zaposlene po pogodbah iz eh, njihovih držav izvora. Seveda je eh, temu primerno njihova plača mnogo nižja. Kaj bomo storili, ko se torej zaposlujajo te vzhodne evropske vozniki? ne pa, pri tem pa se ne spoštujajo minimalni delovni predpisi, ki bi morali veljati za vse države članice in morali bi najti rešitev za ta problem, gospod predsedujoči. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi imeli nek organ, neko agencijo, ki bi skrbela za harmonizacijo teh predpisov in pa za izvajanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gesine Meissner. Hvala lepa, Žorč. Ne boš dolgo čakal, kajti ne bom dolgo govorila. Kompromise gredo v pravo smer pri socialnih vprašanjih. E, nismo nikoli enotnega mnenja, to vemo. In po mojem mnenju je pomembno to, da imajo delavci e, dobre delovne pogoje. Sem pa načeloma proti pavšalnim odločitvah in pa proti pošalni kritiki eh, delo, eh, delodajalcev. Mislim, da potrebujemo nekakšen uravnotežen pristop in mislim, da nam je to kar dobro uspelo. Naj pohvalim kompromis številka 16. Um, um, torej predlog Martine Lavajove in moj predlog spremembe uh, je bil tukaj vključen. Besedilo je bilo na tem mestu uh, uh, protekcionistično. Seveda je naš cilj, da imamo na ladjah evropske zaposlene Eh, ki plujejo in da te ladje plujejo pod evropskimi zastavami, ampak mislim, da izvorno besedilo ni bi bilo v redu. Mislim, da nam ni treba eh, posnemati eh, Amerike v vseh pogledih in mislim, da moramo odprati, ostati odprti. Hvala lepa, George. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nasplošno pozdravljam to, da ste tej razpravi namenili dovolj časa, kajti to se ne zgodi vedno. In zato danes to še prav posebej pozdravljam po tem poročilu bi morali biti izredno ambiciozni in pogumni. Kajti napovedan je cestni svežen in mm, mislim, da bi morali dati tukaj posebne jasne naloge Evropske komisiji. Morali bi jasno povedati komisiji, kaj ne vključi v ta svežen. Zato podpiram delo pripravljalca mnenja. Pred nami je namreč zelo dobro besedilo tudi kompromise vidim zelo pozitivno, mislim, da gredo v pravi smeri. Zame sta pomembni dve točki. Prvič, povezava med delovnimi pogoji in varnostjo. Pripravljalec mnenja je čisto jasno opozoril na to, da obstaja med temi dvemi področji povezava. Žal pa se to navadno zavrača, torej češ, da delovni pogoji niso nikakor povezani z varnostjo. Jaz pa mislim, da eh, nastopijo eh, nesreče in više tveganja, če je človek utrujen in podvržen stresu in to velja za vse prometne sektorje. In potem je tu še druga stvar, o kateri bi rad spregovoril, nadzor, kontrole. Navezujem se na to, kar je dejal kolega delička. Omenil je subsidiarnost in pa pristojnosti držav članic. Seveda eh, ne bi smeli okrniti pristojnosti držav članic, ampak moram opozoriti na različno izvajanje zakonodaje. in v državah vladajo zelo različne zakonodaje, zelo različni delovni pogoji. Eh, izlasti to velja za tiste države, kjer promet poteka eh, čezmejno. O tem se moramo dogovoriti. Sedaj pa še kontrola. Predlog je, da bi izvajali določen odstotek kontrol. Ampak to število kontrol Ta odstotek je nekaj, česar ne spoštuje nobena država članica. Nekatere države članice ne, ne eh, eh, sporočajo komisiji nobenih podatkov, tako da komisija z njimi sploh ne razpolaga. In zato mislim, da bi morala komisija močneje izvajati pritisk na države članice, da bodo izvajale nadzor. In podpiram eh, tudi predlog Diterja Koha, da je nadzor da, ampak potem je treba na nje navezati tudi. Um, kazni in te kazni morajo biti znatne. To ne more biti nekaj, kar lahko človek plača takoj iz denarnice. Torej mislim, da bi morali močneje paziti na kontrole in pa na različno izvajanje zakonodaje v državah članica. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Anoej. Hvala lepa. Hmm. Nimam še kritike, nič. Vita, kustaniš rengeteg modušitu, jo boš lahko tokje. Hvala lepa za delo v zadnjih mesecih. Za nami so zelo intenzivne razprave. Slišali smo zanimive pobude. Iz teh predlogov sprememb je moral eh, poročevalec izdelati kompromise. Tudi sam sem zapisal devet predlogov sprememb in tudi te je pripravljalec mnenja vključil v kompromise in zato se mu zahvaljujem. Vem, da v odboru Tran izdelujemo mnenje o poročilu iz odbora Impel. Ampak mislim, da moramo na vsak način pojasniti, kaj pomeni socialni dumping za nas v odboru stran in kaj to predstavlja za naše področje. Mislim, da tega pojava ne razumemo vsi na isti način v različnih političnih razpravah, v različnih državah članicah se ta pojav tolmači na različne načine. In dokler ne bomo imeli enotne definicije za ta pojem, se bomo v tem odboru skoraj eh, težko osredotočili na naše področje, namreč na promet. V svojem predlogu spremembe 42 sem upozoril na ta problem. Mislim, da se moramo nujno spopasti s tem problemom in to so omenili tudi drugi kolegi. V svojem predlogu spremembe 112 sem spregovoril o nekem drugem problemu, ki so ga omenili tudi drugi kolegi. Tukaj gre za pravilične. Oziroma tukaj gre za vozila, eh, ki eh, tehtajo pod 3,5 ton in za nje so delovni pogoji zelo pomembno vprašanje. Pri voznikih, ki vozijo vozila nad 3,5 tonami, se uporabljajo določeni predpisi po določenem času vozniki uh, opustijo ta velika vozila in pričnejo voziti manjše tovornjake. To je predpis, ki bi ga lahko uporabljali. To je sicer rešitev, ki zahteva veliko upravno obremenitev, ampak vendarle bi bila to morda dobra ideja. Kar se tiče dosedanjih razprav o tej temi, bi rad dejal da razprava ni bila tako ostra, kot bi bila lahko. Doživeli smo že mnogo intenzivnejše razprave. Probleme na tem področju gledam zlasti iz vidika delojemalca. Prihajam seveda iz uh, politične skupine socialistov in demokratov. Želim pa povedati tudi to, da menim, da zahodnoevropski kolegi, francoski kolegi, nemški kolegi, ščitijo svoje lastne podjetje, svoj trg. Naj vam navedem primer. Tisti francoski ponudnik, ki želi zaščititi svoj trg, poskuša torej izriniti z trga vzhodnoevropska podjetja zahteva, da srednje evropski vozniki lahko delajo eh, z zahodnoevropskimi plačami. Po drugi strani pa se potem doma obračajo na uh, Eh, vzhodnoevropske in srednjeevropske eh, eh, vodovodarje, ki zahtevajo manj denarja. In če potem potrebujajo babysitterko oziroma varoško, potem znova raje najamejo vzhodnoevropsko varoško, ki stane manj kot francoska varoška. Na tem področju moramo biti torej izredno previdni. kajti uh, vsi zasledujemo zelo različne interese. Hvala lepa, Vim van der Kam. Eh, Gospod predsednik, najlepša hvala. Ta tema je ena najpomembnejših tem v okviru prometnega sektorja kot celote. Vedno je zabavno govoriti o CEF in o Eh, koridorjih ETNT in ampak eh, ljudje se za ta vprašanja ne zanimajo in to je za naš problem. Eh, veliko nas še čuti razočaranje zadnje kampanje za evropske volitve. Za mnogo ljudi Evropska unija predstavlja samo Brusel z birokracijo, ki nima nobene veze z socialnimi vprašanji. Zato je prav, da se ukvarjamo s takimi vprašanji, kot je to današnje. Naj se eh, navežem na polskega kolega, na polsko kolegico, pardon. Razlike eh, v cenah na enostnem trgu niso isto kot socialni dumping. Eh, Enotni trg je enotni trg in eh, tu obstajajo razlike v cenah in v kakovosti. In tu ne gre za socialni dumping. To želim prav posebej podariti. Eh, sedaj smo začeli vse skupaj mešati in se skupaj je nastala ena velika zmeda. In zato eh, je treba vedeti, kaj izraz socialni dumping pomeni. Jasno je, da gre za eh, izraz, ki se zelo veliko uporablja. Evropska unija se v bistvu s tem izrazom strelja v lastno koleno. Druge, tretje države, eh, Kitajska, eh, Indija, Brazilija, vidijo v Evropski uniji eh, socialno eh, skupnost in poskušajo uporabiti evropski socialni model. Ampak kaj pa mi naredimo? Mi se pa sami obtožujemo v tem poročilu, da smo banana republika in uh, v bistvu pravimo nekaj gnilega je v državi Danski. Ampak vsaj 80 odstotkov evropejcev ima dober prihodek, uh, z njimi se lepo ravna. Uh, socialna zaščita je v redu in zato moramo biti previdni pri uporabi izraza socialni dampon, kajti lahko se zgodi, da bodo drugi to razumeli, kot da Evropa nima socialne varnosti, da ni nič socialnega v naših družbah in to sploh ni res. Zato moramo biti zelo previdni v dikciji tega poročila. Potem upravljanje, to je zelo pomembno vprašanje. O tem so govorili tudi drugi ogromno evropske zakonodaje imamo, ki bi jo lahko uporabljali, pa je ne. Veliko držav članic se obrača na Brusel in reče, ja, ja, saj to bomo naredili in bo vse v redu, ampak potem tega ne naredijo, eh, ne izpolnjujejo svojih obljub v svojih državah članicah. Sam imam dobre odnose z federacijo, Eh, transportnih delavcev. In tudi ti pravijo, ne potrebujemo nove zakonodaje, bolje moramo izvajati obstoječo. No, eh, kar zadeva Evropsko agencijo za cestni eh, promet. Tu se pridružujem gospodu Fandalo. Kaj lahko naredi Eurokontrol na tem področju? Nihče ne želi več birokracije. Želimo, da se obstoječa zakonodaja bolje uporablja. Tu pa se potem soočimo z vprašanjem subsidijarnosti. Tu ne moremo mi nič narediti. Izvajanje, nadzor nad izvajanjem eh, zakonodaje na socialnem področju je pa stvar subsidijarnosti. Se pravi, države članice so tiste, ki bi morale na tem področju več narediti. Hvala lepa. Ja, fin dank. <clears throat> Hvala lepa. Gospod Ertok, veliko ste že povedali pripravljalec mnenja Jens Nilsson je opravil zelo dobro delo in tudi mora upravljati dobro delo. Kajti v zadnjih 45 minutah smo videli, kako različen pogled na svet imamo v tej dvorani. Sedaj sem že pri gospodu Van Daleno, ki pravi, da ne smemo biti ideološki in z njim se strinjam. Tega ne smemo gledati na ideološki način. Enostavno je treba vzeti na znanje resničnost in eh, resničnost pravi, da eh, če morajo biti različne cene na notranjem trgu, to ne pomeni avtomatično socialni eh, dumping. Potem. <clears throat> To lahko tudi razumem. ampak uh, imamo podjetja, ki prodrejo na naše trge z zelo nizkimi cenami in to je socialni dumping. Če pa se to dogaja znotraj Evropske unije, če, torej, če ta podjetja prihajajo iz eh, območja zunaj Evropske unije, potem to je socialni dumping, če pa se to dogaja znotraj Evropske unije, potem to ni socialni dumping. Zato mislim, da nujno potrebujemo opredelitev. Vsi, tako z levice kot z desnice, smo dajali, da to potrebujemo. Če si pogledamo položaj, potem želim nagovoriti na naše konzervativne kol kolege. Enaka pravila za vse. To je odvisno od tega, ali bomo na področju plač, na področju socialnega dumpinga eh, imeli pravo zakonodajo in ali bomo šli v pravi smeri. ne vem, uh, s kom se govoril iz ETF-a, vem, ampak v ETF-u pravijo, da potrebujemo novo zakonodajo. In strinjam se z vsemi, ki so do sedaj dajali, da moramo zahtevati predvsem izvajanje, izvrševanje predpisev. In iz tega izhaja moje konkretno vprašanje za Evropsko komisijo. Zakaj komisija tega ne izvaja? Komisija je varuhinja pogodb, ima vse inštrumente v rokah in eh, glede eh, competition pri, v določenih eh, primerjih zelo hitro sproži postopke za primer kršitve pogodb. Na tem področju pa komisija gleda stran, kajti imamo države članice, ki že leta ne izvajo stvari, ki so jih tukaj so podpisale. Mi pa gledamo stran. In zato se ne čudim, da so pri volitvah nekateri voljivci prešli k rasistom. Da, kajti oni so se lotili teh tem, sicer za drugačno motivacijo, ampak vendarle. In tisti, ki uh, želijo protestirati, na zadnje tudi protestirajo. In to na zadnje ni vprašanje socialne razsežnosti in vprašanje tega, ali tukaj uganemo ideologijo ali ne. Poglavitno vprašanje v Evropi, Evropi je sledeče kako bomo ravnali z blagostanjem in pa z delo jemavci. Če pomislimo na čas, ko je bil izvoljen gospod Juncker in gospod Juncker je jasneje kot vsak drugi eh, predsednik komisije iz konzervativnih vrst povdaril, da uh, moramo imeti tudi socialno Evropo. In uh, očitno konzervativni kolegi oziroma kolegi iz njegovega tabora tega še vedno niso razumeli in še vedno zavračajo to temo, kot da gre za ideologijo. Potrebujemo enaka pravila za vse. In zato moramo podpreti naša podjetja, In sicer v tem smislu, da ne bomo kaznovali tistih, ki se držijo pravil, ki upoštevajo eh, čase eh, dela in pravil. In da ne bomo kaznovali tistih, ki plačujejo po tarifah in pa tistih podjetij, ki plačujejo plače. Dobro bi bilo, če bi to razumeli kot eh, realno politiko in ne kot ideologijo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 temeljih temeljev Evropske unije. Prosti pretok eh, je zelo eh, pomemben dosežek politično in gospodarsko. To je eden največjih dosežkov. Ljudje naj bi se prosto gibali preko eh, meja. 180 milijard evrov predstavlja ta svoboda prostega pretoka blaga tudi s tem. To je zelo pomembno. In spodbujati moramo prosti pretok ljudi in blaga in ne smemo postavljati novih meja. Jasno je, da obstajajo razlike v Evropski uniji med eh, posameznimi državami, kar zadeva plače in zato je zelo pomembno, da imamo jasna pravila o konkurenci v Evropi. Eh, Pomembno je tudi, da smo pri tem pozorni na cestno prometno varnost. Vozila morajo biti v dobrem stanju, eh, vozniki morajo biti ustrezno usposobljeni in eh, zagotoviti moramo ustrezne delovne pogoje. Pomembno je, da imamo eh, zakonodajo, ki delovne pogoje ureja. Pravil in zakonodaje imamo že dovolj na tem področju. Zato sedaj potrebujemo nadzor na izvajanjem in spoštovanjem teh pravil. Novih preprek za prosti pretok blaga in ljudi ne potrebujemo. Potem naslednje vprašanje. Cestna, eh, torej, agencija za ceste. Sama sem kritična do tega načina reševanja vprašanj. Torej, kritična sem do ustavljanja, ustanavljanja novih agencij. Mislim, da agencija ne bo rešitev za ta problem, zlasti kar zadeva promet. Mislim, da ne potrebujemo agencij, ki bi bile pristojne za posamične sektorje. Na eh, promet moramo gledati kot na celoto. Imamo morski, pomorski promet, cestni promet. Eh, železniški promet, to mora biti celota, tako moramo promet videti in zato ne potrebujemo eh, specifičnih agenzie za vsak sektor. Ma, sono molto d'accordo su Isabella De Monte. Parla la collega in merito al mercato. Ah, uh, zelo soglašam s tem, kar je povedala kolegica v zvezi z evropskim enotnim trgom. Ta trg je bil vzpostavljen uh, zato, da ustvarjamo tudi določeno konkurenco, ampak ta konkurenca mora temeljiti na podobnih uh, pogojih. To terja seveda določen čas, ampak če nam ne bo uspelo doseči cilje, potem seveda očitno smo preškudirali teorijo, nje nismo pa potem izvršili v praksi in torej evropski projekt se bo ustavil nekje na pol poti. Potem eh, najprej kar zadeva eh, cestni prevoz. V tem trenutku imamo določene države, kjer avtoprevozniki uh, imajo določen eh, faktor, eh, pri katerih eh, so stroški višji zaradi goriva, pri drugih pa je ta faktor višji, ko gre za pravzaprav delovne, delovne oziroma za plače za zaposlene, za delojemalce. In torej cela igra se igra prav okrog tega elementa, to je pač delovna sila. In mi moramo temu nasprotovati. Kaj poskušajo storiti avtoprevozniki? Skušajo znižati povišati svoje tarife, ampak hkrati tudi povišati eh, tudi eh, delovni čas, tako da se izognejo določenemu nadzoru, kot je tahograf, naprimer. In eh, to je element, ki ga je treba vedno imeti v mislih, to je element varnosti, to se dogaja tudi v letalskem prometu in to smo slišali tudi na javnih predstavitvah. Večkrat se poudarja za vsajo prakse, kot je naprimer tako imenovan sistem pay to fly, plačaj za letenje in torej ne samo lažno samo zaposlovanje. Vse to vpliva na konkurenco. Kaj lahko storimo? Lahko se borimo proti tem praksam, lahko delamo na inovacijah, na novih eh, sistemih kronotahografov, eh, eh, na drugih načinih nadzora, kot že obstaja tudi v cestnem prometu in eh, moramo torej ustrajati na nadzoru. To, kar je zapisano v kompromisnem predlogu 6, gre v to smer in zato čestitam poročevalcem in poročevalcem v senci za upravljeno delo in za visoko število kompromisnih predlogov, ki so jih znali oblikovati in eh, okrog katerih so se zedinili. Ampak bistvenega pomena je usposabljanje. Dan danes nacionalni nadzor zadeva predvsem nacionalne avtoprevoznike. To nam veliko pove o tem, da je treba še veliko storiti. In In glede kazni pa eh, moram reči, da tudi jaz soglašam s tem, da a, eh, kazni morajo biti res odvračilne, drugače pa je ta predpis pravzaprav prazen, obstaja, a, eh, nima, nima nikakršnega smisla, je puhal. Če nam to ne bo uspelo, če ne bomo znali izvajati učinkovitega nadzora, bomo morali spremeniti smer. Naprimer, pri kabotaži moramo skrčiti nacionalni prevoz oziroma samo. Eh, pač uh, delati na napotitvi delavcev, uh, na smeri vožnje, moramo imeti zelo praktičen pristop, ker dejansko prejemamo veliko kritik od uh, in konkretnih uh, strok in uh, ne moramo se delati, kako da ne bom, da zatisnemo oč, oči pred uh, problemi. Sedaj pa bi še sam nekaj povedal. Socialno vprašanje je seveda odločilnega pomena. Eh, v Davosu eh, na srečanju se je izkazalo, da 63 ljudi, torej več kot pol, da ima 63 eh, oseb več kot polovica premoženja celotnega sveta. In vemo, da je razlika med bogatimi in revnimi vedno globlja, vedno več imamo zelo revnih in bogatih. Torej, dovolj denarja je to. Vprašanje je, kako ta denar porazdelimo in eh, enako plačilo za enako delo. Seveda, to je zakon, ampak to ne velja uh, v celotni Evropi. Seveda obstajajo razlike in včasih se to izkorišča, včasih v negativnem, včasih v pozitivnem smislu. Če torej švedske uh, zdravniške sestre gredo uh, na Norveško zato, da tam zaslužijo, to nekako ni v redu, ampak kako je v obratni situaciji in Švedska mora razmisliti o tem. Isto velja za polske uh, eh, vodovodarje, kajti vsi so šli v tujino in na polskem sploh ni več vodovodarjev. Ampak kakšna je bila reakcija? Uh, ko so na polskem videli, da vodovodarjev niso, dvignili plače in to je dobra izravnava. Rekel bi, enako plačilo za enako delo na enakem delovnem mestu. Seveda, to je izredno pomembno. In sankcije seveda so po, pomembne, če pride do kršitve predpisov. Ne morem si predstavljati bolnice v Berlinu ali v Münchnu, kjer eh, dela, naprimer, eh, eh, zdravniška sestra iz Bolgarije ali Polske in zasluži manj. Seveda se kaj takšnega ne sme dogajati in to je treba tudi kaznovati. Prihajam iz Berlina in učitelj v Berlinu zasluži 500 evrov na mesec manj kot v Brandenburgu. In eh, sedaj imamo v Berlinu pomankanje učiteljev. In vprašanje neumnosti ali inteligence je, kdaj bomo to stanje popravili. Zame je odločilnega pomena to, kar ste dajali tudi sami. Kontrole in ustrezne kazni. Spominjam se uh, razprave o času počitkov in dela in borili smo se za minimalne standarde v predpisih. Komisija ve, da nekateri ne izvajajo kontrol in kaj počne komisija? Nič, ampak eh, komisija je varuhinja pogodb in mora zagotavljati spoštovanje predpisov. Ne pišemo zakonov zato, da se potem ne spoštujajo. In dokler ne bomo eh, spoštovali predpisov, ki jih sprejemamo, potem ne bomo sprejemali novih eh, zakonov in pa novih agencij, če nimamo jamstva, da se bodo predpisi spoštovali. Najprej je treba izvajati to, kar imamo na mizi. To je zelo pomembno. Potem praktične rešitve. Eh, imeli smo razpravo za vozniki tovornjakov. Naj vam podam primer. Nek voznik iz Romunije je poročal sledeče. Osem mesecev ni bil v Romuniji, zlasti je vozil v zahodni Nemčiji. Um, prejemal pa je 250 evrov romunsko minimalno plačo in plačan je bil po kilometrih, ne po urah. Če je torej eno uro stal v prometnem zamašku, je bil to njegov problem, ni prejel denarja, kajti ni dodal nobenih kilometrov in to je povsem nespremljivo. In kaj je bila praktična rešitev? in eh, predstavnik ETF-a je dejal, da imamo rešitev in sicer um, tahografa. In eh, ta povi, v kateri državi je bil, koliko kilometrov je prevozil. In na, ta, na tej podlagi lahko izvajanje zakonov res dobro preverimo. Komisija uh, je, se je zato tudi odločila, ampak v resnici se to v praksi ne izvaja. Torej imamo konkretne praktične ukrepe ampak ne moremo si vzeti 20 ča, let časa za izvajanje, kajti na ta način bomo uničili več, kot smo izgradili v 60 letih v Evropi. Torej imamo praktične rešitve in te je treba takoj začeti izvajati, zato da bomo odpravili socialni dumping. Seveda ni vsak goljuf, tudi to je bilo povedano in to bi tudi rad sam uh, eh, povdaril. Gre za črne ovce, za 20 odstotkov in možno je da podjetje dobro plačuje svoje voznike, ampak potem ni več konkurenčno, zato ker druge goljufajo. Torej, enako plačilo za enako delo na enakem delovnem mestu, potrebujemo tudi kontrole in tisti, ki se ga ujame pri goljufili, tisti mora prejeti takšno kazen, da bodo potem drugi videli, da se to ne izplača. In sedaj predajam besedo komisiji. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik in dober dan vsem skupaj. Imam dve splošni pripombi o snutko poročila in o kompromisnih predlogih eh, sprememb. Prav tako bi želel ob tej priložnosti na kratko uh, komentirati nekatere kompromisne predloge. Želim povedati tudi, da so to preliminarna mnenja in stališče komisije o uh, osnutku, kaj ti končno mnenje moramo šele oblikovati. Najprej prvi splošni pripombi. Upam, da bom eh, s tem odgovoril tudi na vprašanje, ki je bilo v komisiji postavljeno. Gre za koncept socialnega dumpinga. To je tema kompromisnega predloga številka šest poročevalke. Komisija meni, da je težko in, in tudi sporno opredeliti socialni dumping. Mogoče bi bilo to celo nevarno, če bi poskušali eh, predvideti pravne obveznosti in tudi sankcije na podlagi tega koncepta. Želel bi omeniti tudi zelo dober in kratek predlog spremembe več eh, članov eh, tega odbora, Zlasti eh, gospod Filar je bil med avtorji, to je predlog spremembe številka 17. Ta pravi, da ni jasno in splošno sprejete opredelitve koncepta so, eh, socialni dumping in zato ni en, enotne razlage tega izraza, kar lahko eh, ustvarja zmedo in včasih pripelje do eh, protekcionističnih eh, ukrepov Eh, ki izkrivijo trg. Komisija se s tem strinja. Komisija ne zanika dejstva, da je fenomen socialnega dumpinga tu. In nekaj posem drugega pa bi bilo, če bi ta koncept poskušali pravno opredeliti. Kaj je za komisijo pomembno? Dve stvari sta zelo pomembni po našem mnenju. Prvič, jasno eh, in eh, pomembno je imeti jasna pravila od dostopa do trga istočasno je treba imeti jasne kriterije za e, predelevanje e, obratov oziroma podjetij, ki se okvarjajo s prometom. To je zlasti pomembno e, v cestnem in pa v zračnem prometu. To je pomembno tudi zaradi sankcij. Poleg pravil pa je treba ta pravila tudi izvajati. Sedaj moramo imeti vse za boj proti socialnemu dumpingu. In mislim, da ni potrebno na novo opredeljevati tega koncepta, kar zadeva kompromisni predlog številka šest. Mi nismo eh, naklonjeni temu črnemu seznamu eh, ekonomskih eh, subjektov na področju cestnega prometa. Na prvi pogled je to zelo lepo, izgleda lepo, ampak menimo, da to ni ustrezni instrument, ki bi pomagal izboljšati situacijo. Tem, potem še en komentar o poročilu, o tem smo se že pogovarjali na prejšnjem sestanku. Potrebno je zagotoviti pravo ravnotežje med različnimi cilji pogodbe. Po eni strani moramo spodbujati notranjega trga, zlasti svobodo zagotavljanja storitev, na drugi strani pa imamo načele socialne eh, zaščite in pa lojalne konkurence. In zelo pomembno je doseči pravo ravnovesje med temi različnimi cilji. O tem govori kompromisni predlog številka dve poročevalke. Mislim, da gre v pravo smer. Sedaj pa naj na eh, kratko omenim še nekaj kompromisnih eh, predlogov. Številka sedem. Ta poziva komisijo in države članice, da omejijo različne oblike netipičnega zaposlovanja, ki negativno vplivajo na varnost. O tej priliki želim omeniti, da je komisija 8. marca sprejela predlog, da se e, meni direktiva o napotenih delavcih, istočasno je komisija začela tudi eh, z javnim posvetovanjem o Evropskem stebru socialnih pravic. Želim omeniti drugo poglavje tega posvetovanja, ki se nanaša na poštene delovne pogoje, ki govori o novih oblikih fleksibilnega zaposlovanja, ki zahtevajo posebno pozornost. Delovci morajo biti ustrezno obvečeni, eh, ravno tako pa morajo biti. Eh, delodajalci tisti, ki bodo delovcu dali ustrezne informacije. Potem številka 9 zahteva od komisije, da eh, pripravi ustrezne rešitve za vse ekonomske objekte z licenco skupnosti. Moramo biti zelo previdni, preden izumimo kakšno novo orodje. Imamo orodja, ki že obstajajo. Ta orodja moramo znati ustrezno izkoriščiti. Tu bi želel imeti evropski re, registr eh, transportnih podjetij, ki goljofajo. Mislim, da tu lahko veliko naredimo z uporabo tega. Pred nekaj tedni sem vam predstavil osnutek uredbe, katere namen je izboljšati delovanje eruja. V prihodnje bo ta eh, instrument pomagal izmenjavo informacij zlasti. Eh, o, e, registracijskih tablicah, o cestnih operaterjih. In oceniti moramo potrebe po novih orodij, predn si izmislimo nove, izkoristimo raje to, kar imamo. Potem kompromisni predlog številka 10 govori o potrebi oceniti, v katerih državah članicah Eh, poteka delo eh, transportnih podjetij. Gospod predsedujoči, govorili ste o tem vprašanju. Gre za nekaj, kar ravno kar ocenjujemo v okviru eh, pregleda zakonodaje o cestnem prometu. Tu se posvečamo zlasti tako imenovanim slamnatim podjetjem. Potem, Premisl je predlog številka 19. Ne bom ga komentiral bolj podrobno, ampak nova dikcija tega amandmaja gre v pravo smer. Prav tako želim omeniti kompromisni predlog številka 17, govori o vprašanju izmenjave zaposlenih takrat, ko Eh, se zamenja operater oziroma ekonomski subjekt. Tu moram jasno povedati, komisija ni naklonjena. O tem govorimo v okviru četrtega železniškega eh, svežnja. Torej, nismo naklonjeni splošni obveznosti, ki bi obstajala v zvezi z prenosom oziroma premestitvijo zaposlenih. Kaj te, tisto, kar direktiva ne pokriva, bi morala, morala biti pristojnost eh, posameznih držav. Ta vprašanja bi morala reševati v okviru kolektivnih pogodb. E, mogoče bi dali nov predlog spremembe, sam nam se, eh, na, nam se ne zdi, da ima ta predlog spremembe kakšno dodano vrednost v primerjavi s tem, kar že obstaja v zakonodaji. Potem tam je bili postavljeni še dve vprašanje. Prva govori o direktivi o napotitvi delavcev. Kot veste, je komisija 8. marca sprejela predlog v zvezi s to eh, direktivo. Komisija priznava, da uporaba te direktive za eh, cestni promet od, ustvarja ogromne težave in zato je potrebno pojasniti, kako se ta direktiva uporablja za cestni promet. To trenutno ocenjujemo. Razmišljamo o tem, kako to naredili in razmišljamo tudi o vsebini teh pojasnil. Zato vam danes o tem ne morem več povedati. To so stvari, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Sedaj pa še zadnja točka. Eh, Moja zadnja pripomba se je nanašla na splošno vprašanje izvajanja zakonodaje. Šlo je za uredbo 561 iz leta 2006 o vožnji v času počitka. E, trenutno ocenjujemo to uredbo. Ta evalvacija še poteka. Sta pa tu dve težavi, ki jih jih je odkrila predhodna eval, eh, evalvacija. Potrebujemo jasna pravila in preliminarni rezultati evalvacije kažejo na to, da določena nekatera pravila niso tako jasna, kot bi lahko bila. Druga stvar, ki se zelo jasno eh, pokaže, je ta, da je treba izboljšati izvajanje oziroma uporabo zakonodaja ampak odgovornost za uporabo zakonodaje imajo pa države članice. Seveda to ne pomeni, da pri tem Evropska unija nima nič, seveda lahko kaj storimo, seveda prinesemo dodano vrednost pri eh, izvajanju pravil oziroma uporabi zakonodaje, zlasti lahko spodbujamo izmenjavo informacij med nacionalnimi eh, organi in s tem, da eh, izboljšamo eh, usklajenost delovanja med uh, organi. Prav tako preizkujemo predvsej primerov kršitve zakonodaje. Prav gotovo ni res, da ne bi nič delali, lahko sicer delamo bolje, to je res, ampak želimo meniti nekaj primerov ko dobimo pri, e, tožbe o slamnatih podjetij, ko dobimo e, sume, vam lahko povem, čeprav to ni javno, da se obrnemo na države članice, najprej iščejo te zadeve, naj na mesto samem preverijo, ali je podjetje res ustanovljeno ali ne. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Marko Stipar bi imel dodatno vprašanje. Marko Stipar, izvolite. Sedaj sem nekoliko presenečen. Seveda se zahvaljujem za informacije predstavnika komisije, ampak to so zgolj eh, kompromisni predlogi pripravljalca mnenja. Eh, naše pobude sploh še niso vključene, torej, če je sedaj kolega jezen, da teh predlogov sprememb še ni videl, to lahko celo razumem, kaj, se, kaj te to se sliši tako, kot če imamo že eh, kompromis, ki je že izpogajan, komisija pa odda svoje, poda v zvezi s tem svoje mnenje. In to bi rad absolutno postavil pod vprašanje. In drugič, sem sedaj v postopku triloga, vse čas sem imel občutek, da komisija vrednoti naše kompromise. Ali ni to v prvi vrsti naša naloga, da oblikujemo naše mnenje? preden potem eh, dobimo stališča Evropske komisije, zelo sem uznemirjen, kar se tiče tega mnenja. Vsebinsko je to zelo dobro delo, ampak dovolite, da opravimo mi tu svoje delo. In naj pomirim tudi svoje kolege tu. Seveda se boste lahko udeležili kompromiso, ampak da, tako daleč pa še nismo prišli. Hvala lepa. Sedaj pa še Ismail Hertog. Tudi on ima uh, dodatno vprašanje. No. No, ne ravno dodatno vprašanje. Ne želim spravljati v neprijeten položaj predstavnika komisije, ampak vendarle bi rad uh, postavil še enkrat vprašanje, zakaj Evropska komisija ne ukrepa, če vemo, da obstajajo države, ki ne izvajajo zakonodaje. lahko bi eh, se tem soočili tudi gospo Bulc. Morda tudi gospa Bulc eh, ni dovolj močna, da to posreduje naprej, da se potem to izvaja, ampak vendarle tega ne smemo pozabiti, kajti od tega je odvisno to, kako bodo ljudje sprejemali Evropsko unijo. Robert Zile. Hvala eh, lepa. Torej, Markus eh, me je spodbudil temu, da spregovorim. Eh, prav ima, ampak v tem primeru ni morda primerno, da razvijemo to razpravo še pred zadnjim eh, sestankom poročevalcev v senci. Vsekakor zahvaljujemo se komisiji za zelo um, podkovano razlago in vsi si nadejamo in seveda vsi si želimo oblikovati dobro mnenje in primerno vsebino. To je vse. Ja er Hvala lepa, pa še enkrat gospod Deli. Hvala. Še nekaj sem želel dodati po tej razpravi. Sicer nisem bil več čas na vzoči tu v dvorani, ampak razpravo sem spremljal od zunaj. Prvi in najpomembnejši korak je, da se uh, odlepimo od tega pojma socialni dumping, karkoli to že pomeni. V zadnjih letih je bilo toliko negativnega, kar se je uh, prilepilo k temu pojmu. In zato mislim, da moramo to opustiti, kajti sicer se bomo tu povsem izgubili in eh, okrepila se bo samo aroganca. Peter Lundgren, prosim, če ste kratki. Ja, Najlepša hvala gospod predsedujoči. Er? Ja, nekateri se pretvarjajo, čež da ne vedo, kaj pomeni socialni dumping socialni dumping pomeni, da prisilimo uh, voznika, da živi v svojem tovornjaku cel mesec, da si kuha v samem tovornjaku, da spi, se umiva uh, v tovornjaku, uh, gre na potrebo v bližnji jarek in uh, ima plačo po 200-250 evrov na mesec. In z uh, potem tudi določenimi otegljaji na teh 200 evrih ker eh, naprimer eh, nekateri pač eh, računajo in ocenjujo, da se je nekaj pokvarilo na to vrnjaku, zato mu odbijo še nekaj za to škodo. Torej, lepo je se pretvarjati, da ne vemo, kaj je socialni dampe, ampak nihče si ne želiti tako, zakaj se delamo, da ne vemo, o čem govorimo. Tudi sam bi imel še eno vprašanje. Dajali ste da uh, določbe iz zakonodaje niso povsem jasne in da so zato sedaj odgovorne države članice. Vem, da smo se takrat uh, uh, borili za formulacijo in želeli smo, da mora države članice preveriti določen odstotek časa dela in počitka. In vi ste v svojem poročilu zapisali, da države članice tega sploh ne počno, nekatere države članice. Po mojem mnenju, ni izgovora za države članice, uh, mislim, da morate sedaj vi povedati, ali ste vi odgovorni za to, ali ste kaj počeli, ali ste kaj storili, kaj ste naredili, eh, katero državo članico ste opozorili na to, da mora spoštovati predpise. Želim posem jasen odgovor na to vprašanje. Kajti sicer se bomo morali temu prilagoditi, ampak mislim, da to ni potrebno. Kajti takrat smo zapisali povsem jasen eh, predpis. Sedaj imate priložnost, da odgovorite na zadnje vprašanje, potem pa bo dobil za sklep besedo še poročevalec. Težko mi je karkoli dodati k temu, kar sem že prej povedal. Ena stvar je, da države članice morajo zagotoviti minimalno raven nadzora Ampak, če želimo izboljšati izvajanje zakonodaje, gre pa potem za vprašanje čezmejnega izvajanja eh, in pa izmenjavo informacij med državami članicami. Če bi eh, govoril o slamnatih podjetjih, v zvezi z njimi moramo izboljšati izmenjavo informacij in pa tudi možnosti. Eh, da nadzorni organi ene države članice zahtevajo informacije od nadzornih organov druge države članice. Izvajanje, izvrševanje ni samo stvar odstotkov izvedenih eh, kontrol. Če želimo res izboljšati stvari, potrebujemo boljšo izmenjavo informacij in pa boljš usklajeno delovanje med eh, pristojnimi organi. Hvala lepa, sedaj pa uh, pripravljalec mnenja, ki je dolgo poslušal, beseda je vaša. Eh, um. Hvala lepa ste flera tema. Hvala lepa, razvili smo odlično razpravo, ki je tudi kar dolgo trajala. Prisluhnil sem številnim zelo pametnim prispevkom, ampak sem nekoliko razočaran nad odgovori komisiji, soglašam z Markusom, kajti tukaj zdaj pač smo slišali komentarje o naših stališčih, ki jih nismo še povsem dorekli. Seveda v redu komisija lahko izraži svoje stališče, ampak morda bi bilo dobro, da se odzove na zelo konkretna vprašanja, ki ki so bila postavljena. In uh, seveda, povsem uh, samo po sebi umevno je, da skrbimo, ko komisija uh, pove, da bi lahko izboljšali konkretno izvrševanje. Ja, ravno v tem tiči problem. Na švedskem smo izvedli oceno, imamo približno 2000 avtoprevoznikov in to je uh, pravzaprav zaokroženje na vzdolj, ki ne spoštujejo uh, standardov. Torej, Če Švedska ne upravlja dovolj eh, inšpekcij, potem bi morala komisija eh, ji naložiti naj to stori. Postavljena so bila pomembna vprašanja in kot ostali sem tudi razočaran nad odgovori komisije. Upamo, da bo komisija zauzela malo bolj ofensivno eh, udarno stališče, ko bo dorečen svežen za cestni prevoz. 8. marca smo prejeli predlog tudi v zvezi z direktivo o napotitvi, ampak vidimo, da primankujejo določeni deli, ki zadevajo ravno prevoz. Rekli ste, da se bomo o tem pogovarjali naknadno, v redu direktiva je ta, vpliva na prevoz in torej seveda bo potrebno potem imeti konkretne predloge tudi v zvezi z manjkajočimi deli, kar pričakujemo z velikim zanimanjem od komisije. V redu, torej pomembno je, da pri naši razpravi pojasnimo, katero je naša stališča, tako da bo komisija seznanjena s tem. To je linija, ki jo želi zauzeti parlament. Jaz sem dal primer iz vlastne države. Ne, zato, ne samo zato, ker je Švedska moja država, ampak zato, da opišem neko dejansko stanje. In to ni nujno samo neko pač, soočanje med vzhodom in zahodom plačami. Imamo določene eh, določbe, ki zadevajo trg dela in eh, plače se določajo na nacionalni ravni. To so nacionalne pristojnosti. V Evropski uniji imamo 28 različnih trgov dela z različnimi socialnimi pogoji. Hočeš, nočeš, je tako. In to je treba torej upoštevati in moramo zato ustvariti zakonodajo, ki naj omogoči pravično konkurenco, ne pa nelojalno konkurenco. In to je pomembno tudi za uh, socialno plat. In zato jaz točno končno razumem in se eh, zavedam tega, da moram imeti socialni stebr. Uh, razpravljamo o vseh vidikih. Korisno je, da razpravljamo o tem, ko komisija pripravlja svežen o cestnem prometu. In torej naše mnenje je zelo pomembno, mnenje parlamenta nasplošno je pomembno v tem trenutku. Um, mislim torej, da je pametno, da nadaljujemo jutri razpravo s poročevalci v senci, zato da najdemo skupno linijo, tako da bomo imeli močno mnenje, tehtno mnenje. Uh, v katerem najjasno poudarimo, da si želimo imeti konkurenco, ampak lojalno konkurenco in nasprotujemo socialnemu dumpingu. Potem pa še nekaj o agenciji o cestnem prometu. Nekateri menijo, da naj, eh, to eh, nastane, drugi pa si tega ne želijo. Jaz mislim, da nadzor mora biti opravljen na nacionalni ravni, komisija pa naj vse to nadzoruje ampak morda agencija bi lahko bila neka dodatna pomoč in podpora za nacionalne organe. Odvisno je, kako jo vzpostavimo. Ne ustrajam na tem, da mora imeti agencija svoje inšpektorje, ki grejo potem na teren, ampak lahko uh, služijo kot neka podpora za nacionalne inšpektorje, ki naj opravljajo svoje delo. Tako bi lahko izboljšali nase, naše cilje. Boljši nadzor v nacionalnih, uh, prek nacionalnih organov s pomočjo Evropske agencije agencije. Zanimivo bo prisluhniti te razpravi tudi v prihodnje. Hvala. Ja, nochmal vielen Dank. Zahvaljujem se pripravljalcu mnenja za mnenje. Hvala tudi za napeto razpravo o tej temi. Za to temo smo si vzeli tudi veliko časa in vsem se zahvaljujem. Glasovanje v Trano bo potekalo 7. aprila ob 9. zjutraj. To bo četrtek. S tem je seja zaključena, sestali se bomo znova danes ob 15. uri.